15 11 Dear colleagues probably we can uh, start Spoštovani kolegi, verjetno lahko začnemo. Malce pozni smo že. Začeli bomo s prvo točko na dnevnem redu, sprejetje dnevnega reda. Več skupin je prosilo, da bi odložili glasovanje o točkah 20, 21 in 22 na dnevnem redu. In sicer na prvi dan tedna 14. Um, januarja. 25. januar pa je rok za uložitev ugovorov. Če v zvezi s tem ni kakšnih uh, nasproti, potem lahko sprejmemo dnevni red skupaj z spremembami. Druga točka na dnevnem redu, sporočila predsednika. Na novembrskem oziroma na januarskem plenarnem zasedanju bomo odpovedali popovdansko zasedanje oziroma sestanek v četrtek 21. Uh, eh, januarja pa bomo od 9.11. Eh, glasovali o nekaterih nujnih mnenjih. Danes imamo na voljo tolmačenje v 21 um, ehm, jezikih, dobili ste gradivo v elektronski obliki in potekal bo tudi prenos preko spleta. Tretja točka na dnevnem redu. gre za izmenjavo mnen s komisarjem Velo. Zahvaljujemo se mu, da je tukaj. Uh, torej, komisar za okolje, pomorske zadeve in ribištvo. Danes bomo imeli pravo možnost, da se bomo prvič pogovorili o svežno krožnem gospodarstvu. Kot običajno bomo začeli s predstavitvijo komisarja. Približno deset minut uh, ima komisar na voljo. Pozneje pa bomo začeli z razpravo političnih skupin o teh pomembnih temah. Komisar, izvolite. Hvala lepa. Čovani, spoštovani kolegi, poslanci, hvala lepa, da ste mi dali možnost, da predstavim nov svežen o krožnem gospodarstvu komisije. Nekoliko bolj podrobno bom predstavil ta svežen kot v preteklosti. Danes sem tukaj zato, ker vam želim zagotoviti, da je to najboljši možni svežen, ki ga Evropa lahko predstavi v sedanjem eh, gospodarskem vzdušju. Ko je bil predstavljen predlog, ko ste ga predstavila eh, pred, podpredsednika 2. decembra, sem z veseljem in interesom poslušal reakcije v tej hiši. Preden eh, bom eh, predstavil svežen, bi rad povedal dve splošni zadevi. Najprej bi rad omenil splošno obliko svežnja. Prvi predlog o odpadkih eh, je bil enostavno preveč ozek, zato smo se odločili, da ga bomo razširili. Ta novi svežen bo izjemno širok, obravnaval bo tako obliko oziroma eh, dizajn izdelkov, potem vzorce porabe, naslavljal se bo na celoten cikl ekonomskega modela, ne samo zadnje faze potrošnje. Svežen je eh, rezultat zelo širokega procesa posvetovanja, tako znotraj komisije, med deležniki in pa tudi samim Evropskim parlamentom sveženj bo izvajala celotna komisija, ne samo nekateri generalni direktorati. Ne gre za sveženj o odpadkih, ki bi bil na nek način preoblečen v sveženj o krožnem gospodarstvu, temveč gre za sveženj, ki vsebuje tako mehke kot bolj trde ukrepe ter različne akcije oziroma ukrepe, ki naslavljajo vsak posamezni segment um, tega kroga. Naj omenim še ambicioznost tega svežnja. Potem pa bom podal še podrobnosti glede tega, kako smo si zastavili ta svežen. Svežen se bo osredotočil na dejanske rezultate za dejanske ljudi. Predlogi so zasnovani tako, da so učinkoviti, prinašajo veliko moč in prednost, zasnovani so okrog dejanske ambicioznosti, ki ne izgleda lepo samo na papirju. Naj vam najprej podam nekaj splošnih um, povdarkov o svežnju. Ta svežen o um, krožnem gospodarstvu je pripravljen ne samo zaradi okolja, temveč uh, na celotno zadevo gleda na bistveno bolj pameten način. Krožni model je dolgoročno namenjen evropskemu gospodarstvu, zlasti posameznim eh, podjetjem. Vprašanje ni, ali želimo, da bo Evropa šla na pot krožne rasti. Pravo vprašanje je, kako lahko na tej poti pomagamo podjetjem, državljanom, državam članicam in kako lahko po tej poti gremo res hitro. Potrebujemo ambiciozen, celosten evropski okvir, ki bo v resnici spodbudil krožno gospodarstvo in ki bo povečal tudi hitrost te preobrazbe. Za krožno gospodarstvo smo pripravili akcijski načrt, ki natančneje prinaša oziroma naslavlja celoten življenski cikl tako proizvodov kot tudi materijalov. Gre za cel niz vidikov od oblikovanja izdelkov, procesov izdelave, izbir na podlagi širokih informacij, porabe, ki je tako zasnovana, do sodobnega gospodarjanja z odpadki in zopet nazaj k proizvodni. Vse to, kar sem omenil, bomo podprli tudi z različnimi finančnimi instrumenti in skladi. Začetek vsega je oblikovanje. Vse se pravzaprav začne pri oblikovalcih in zavezani smo, da bomo zagotovili, da bo proizvode lažje popraviti, nadgraditi, razgraditi in na to reciklirati. Zato bomo oblikovali posebno uh, okoljsko oznako, ekodizajn. Začeli bomo s področjem elektronskih eh, zaslonov. To se lahko zdi nekaj zelo majhnega, vendar pa lahko že samim oblikovanjem oziroma zasnovo dosežemo ogromne učinke. Do zdaj smo zasnovali premalo različnih urodij, s katerimi bi državljanom omogočili res informirane izbire. Naši raziskovalci so jasno pokazali, da potrošniki potrebujejo več in boljše informacije. To želijo. Uh, želijo pa to tudi zato, ker potrebujemo proizvode, ki bodo dlje trajali, se jih bo dalo uh, popraviti in pa nadgraditi. Zato komisija pripravlja tudi spremembe označevanja na energetskem področju. Uh, Prav tako bo veliko pozornosti namenila prostovoljnim oznakam, pregleduje tudi možnosti spremembe okoljskega znaka Evropske unije. Komisija prav tako preizkuša metodologijo okoljskega odtisa. Okoljski odtis bi lahko v prihodne uporabili za to, da bi bolje merili in obveščali um, potrošnike, o okoljski učinkovitosti proizvodov in pa organizacij. Načrtujemo tudi boj proti zavajojočim navedbam. Zagotovili bomo, da bodo obstoječi standardi popolnoma upoštevani. Sam osebno se veselim možnosti raziskave tako imenovane načrtovane zastarelosti oziroma teh praks, Veselim se, da se bomo temu posvetili skupaj z deležniki. Javni organi so mm, ena od največjih potrošniških skupin v Evropi. Javno naročanje odtehta za skoraj 20 odstotkov BDP-ja Evropske unije. To je izjemno pomembno mm, um, vodilo za spremembe, saj bomo spodbujali javne organe, da bodo v javnem naročanju uporabljali več eh, meril krožnega gospodarstva. Pregledali in mm, revidirali bomo tudi zakonodajo glede javnega, zelenega javnega naročanja. No, ko so bili pred kratkim predstavljeni predlogi, to je bilo na začetku meseca, so bili v središču našega zanimanja revidirani cilji glede eh, odpadkov. Zdaj smo si zastavili ambiciozen načrt, namreč, če pogledamo številke, v letu 2012 je bilo samo 36 odstotkov odpadkov učinkovito recikliranih, 37 odstotkov jih je bilo enostavno odloženih na različnih odlagališčih oziroma deponijah. To pomeni zelo veliko izgubljenih virov in pa tudi izgubljenih poslovnih priložnosti. Zato predlagamo spremembe in sicer z jasnim in pa stabilnim okverom različnih politik. Uporabili bomo vse možnosti, da bomo spodbudili tako javne kot zasebne akterje k razvoju dolgoročnih investicijskih strategij. Prav tako bomo spremenili našo osredotočenost eh, proti preprečevanju nastajanja odpadkov, ponovni uporabi, recikliranju, postopno bomo odpravljali odlaganje na odlagališčih in preprečevali presežne kapacitete v sežigalnicah ter mehansko-bioloških čistilnih napravah. Eh, želimo doseči to, da bomo do leta 2025 pregledali vse cilje, ki naj bi postali višji. Do leta 2030 načrtujemo, da bo na različnih komunalnih odlagališčih odloženih največ 10 odstotkov odpadka, odpadkov. Prav tako ne bo več možno na odlagališčih odlagati ločeno zbranih odpadkov. Načrtujemo še številne druge izboljšave, kot so izboljšane metode izračunavanja statistik recikliranja, potem določbe glede spodbude uporabe ekonomskih instrumentov za boljše gospodarjanje z odpadki, obveznost ehm, izvajanja okrepov preprečevanja nastajanja odpadkov, zato da bi zmanjšali eh, količino odpadne hrane. Prav tako načrtujemo eh, obveznost eh, promoviranja in spodbujanja jasnih pravil glede ponovne uporabe ter obveznost ponovne uporabe tekstila, potem pohištva in pa elektronske opreme. Uvedli bomo najnižje zahteve glede izboljšanega dizajna in pa izvajanja schem razširjene odgovornosti proizvodov, potem razširitev obstoječih eh, načinov ločenega zbiranja bioloških odpadkov, eh, bolj jasna zakonodaja glede statusa končnih odpadkov in pa poenostavitev eh, obveznosti glede poročanja zlasti v zvezi z malimi in srednjimi eh, podjetji. Zdaj se bom eh, posvetil posameznim področjem, posameznim izzivom, ki jih pa je treba nasloviti ciljno, zagotoviti pa je treba tudi interakcijo med različnimi fazami cikla, tako da bo to upoštevano po celotni vrednostni verigi. Najprej nekaj v zvezi z odpadno hrano. Ekonomsko, socialno in moralno je nespremljivo, da znotraj Evropske unije še zmeraj zavržemo toliko hrane. Septembra, ko je organizacija Združenih narodov eh, sprejela cilj, da bo za pol zmanjšala odpadno hrano. Po prebivalcu smo videli, kako pomemben je ta imperativ. Evropska unija in države članice smo zavezani izpolnjevanju tega cilja in to je skupni cilj Evropske unije. V naših eh, predlogih eh, se ukvarjamo s tem, kaj lahko Evropska unija stori na področjih, za katera je pristojna. Pri tem pozivamo države članice naj delujejo, ko gre za odpadno hrano, v vseh fazah, na vseh področjih, eh, za katera so pristojna, od proizvodne do izdelave, maloprodaje, restauracij, gostinstva in tudi znotraj eh, gostinstev. Delali bomo skupaj z državami članicami in v sodelovanju z deležniki po celotni prehrambni verigi, zato bomo uporabili posebej namenjeno platformo. Pri tem bomo tudi uporabljali zanesljive metode, s katerimi bomo kvantificirali in pa tudi razumeli odpadno hrano. Merili bomo tudi napredek pri izpolnjevanju trajnostnih ciljev. Nekaj besed o plastiki. Dejstvo je, da se znotraj Evropske unije reciklira manj kot 25 odstotkov zbranih plastičnih odpadkov, približno 50 odstotkov se jih še zmeraj odloži na različnih odlagališčih. Naš zakonodajni predlog bo povečal obstoječe cilje glede recikliranja in sicer za komunalne odpadke in pa plastične um, odpadke oziroma odpadno embalažo. Skupaj z ukrepi glede zmanjšanja odlaganja odpadkov na odlegališčih bomo izboljšali ločeno zbiranje odpadkov, prav tako pa bomo tudi povečali stopnje recikliranja plastike. Zato potrebujemo konkretne ukrepe. Akcijski načrt bo pri tem v pomoč, prinaša različne ukrepe od eko oznake do standardov kakovosti in pa uporabe sekundarnih eh, surovin. Prav tako komisija pripravlja strategijo, ki bo naslovila izzive, ki jih predstavlja plastika v celotni vrednostni verigi. V svoji strategiji bomo obravnavali celoten cikl plastike, zagotovili bomo, da bo pristop dejansko krožen, prav tako bomo zagotovili, da bo Evropska unija zagotavljala inovativne, konkurenčne eh, plastične izdelke, ki jih bo mogoče varno reciklirati. Naj omenim še področje odpadkov na morju. Zaradi različnih razlogov, vključno z našimi mednarodnimi zavezami, eh, bomo do leta 2025 bistveno zmanjšali odpadke na morju. To je skladno z našimi razvojnimi cilji na področju trajnostnega razvora. Že naš ukrep glede uporabe plastičnih vrečk je pomenil velik korak naprej. Komisija pa bo storila še več korakov in sicer v okviru strategije o plastiki v krožnem gospodarstvu. Delo na tem smo že začeli, saj želimo do leta 2020 za kar 30 odstotkov zmanjšati odpadke v pomorstvu. Gospe in gospodje, naj zaključim z besedami, s katerimi bom opisal še naš okvir, ki bo omogočal izvedbo vsega, kar sem povedal. Eh, že zdaj imamo vrsto podpornih ukrepov, vključno s programom obzorje 2020, Evropsko investicijsko banko, EFSIEM in pa strukturnimi skladi. V okviru eh, obzorja 2020 eh, je bil sprožen instrument eh, Industrija 2020 v krožnem gospodarstvu, ki znaša kar 650 milijonov evrov. Prav tako bodo temu namenjeni različni programi regionalne politike za gospodarjanje z odpadki, bodo leta 2020 na voljo kar 5,5 milijarde evrov. Strukturni skladi bodo uporabljeni samo za financiranje višjih halonov eh, hierarhije odpadkov. To pomeni, da Evropska unija zmanjšuje naložbe oziroma se umika iz področja sežiganja in pa odlagališč, razno v primerih, ko je to utemeljeno. Potrebovali pa bomo seveda tudi prispevek zasebnega sektorja. Komisija bo spodbudila različna sodelovanja in pa vloge pri Evropskem skladu za strateške naložbe. Pred dvema tednoma sem eh, svežen predstavil Evropski investicijski banki. Predsednik Evropske investicijske banke, gospod Hoyer, me je obvestil, da je EIB že sofinancirala projekte krožnega gospodarstva v višini skoraj 15 milijard evrov v zadnjih desetih letih. EB trenutno tudi revidira svoje dejavnosti, saj želi najti najboljše načine, s katerimi bi pospešila prehod na krožno gospodarstvo. Prejšnji teden se je Evropska investicijska banka zavezala, da bo razširila kriterije primernosti za program InnoFin. To je program vreden 24 milijard evrov, namenjen pa je projektom krožnega gospodarstva. To je seveda odlično za različne projekte, kjer je zaznano tveganje nekoliko više. Dejstvo je, da z našimi programi, med drugim z največjim eh, večstranskim eh, instrumentom, zagotavljamo konkretne podpore za krožno gospodarstvo. Gospe in gospodje, najlepša hvala za vas interes eh, za svežen krožnega, krožnega gospodarstva. Akcijski načrt in pa drugi predlogi, ki smo jih pripravili, bodo zagotovo prinesli konkretne, ambiciozne in pa dolgotrajne učinke. Najpomembnejše je, da bo ta svežen uh, eh, uravnotežen in uh, prikrojen ekonomskim realnostim. V tem trenutku vas prosim za vaše stalno sodelovanje, za zavezanost pri dialogu z drugimi parlamentarnimi odbori, z regijami, mesti in nasplošno z vsemi udeleženimi deležniki. Naj omenim še eno stvar. Ko sem svežen eh, predstavil sveto, so države članice, sprejele svežen z nekaterimi res pozitivnimi odzivi. Računam na vse deležnike, predvsem na vas, da bomo skupaj nadaljevali dialog, zato da bodo državljani Evropske unije lahko deležni hitrega prehoda v resnično krožni gospodarski model. To je tisto, kar Evropa in pa evropsko gospodarstvo potrebujeta v prihodnje. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa, komisar, za vašo res široko predstavitev. Besedo dajem predsednikom uh, oziroma predstavnikom politične skupine. Gospod Florenc. Hvala lepa, komisar, za to, da ste nam predstavili predlog glede krožnega gospodarstva. Pred enim letom je več vaših kolegov to poročilo um, zavrnilo oziroma ga je potegnilo nazaj, saj so dejali, da mora biti pristop bolj ambiciozen. Danes uh, smo poslušali novo predstavitev, za kar se vam res zahvaljujem. Eh, pristop je zagotovo bolj ambiciozen, vendar pa tega v besedilu, ki ste ga predstavili, vendarle ne najdem. Kje torej je ta ambicioznost? Povedali ste, da je predlog oziroma svežen širši. To je res. Po drugi strani pa ugotavljam in žal mi je za to, da teh okoljskih in pa gospodarskih eh, učinkov ne vidimo jasno v eh, predlogu. Če poslušamo gospodarstvo v Evropi, potem eh, od njih slišimo, da bo vse to povzročalo velike stroške. Pa vendarle, vi pripravljate ekonomsko-okoljski instrument in tak instrument mora vendarle biti tudi stroškovno učinkovit, ekonomičen. Veliko govorimo o starem kolesu, ki naj bi se ga dalo reciklirati. Ampak, če smo začeli tak stari bicikl, staro kolo, če smo ga začeli uporabljati nekje čisto druge, na nekem drugem planetu, kaj se bo s tem zgodilo? Radi bi, da bi vse skupaj postalo bolj kompaktno, To bi seveda lahko naredili z novo direktivo o odpadkih oziroma odlagališčih. Dejstvo je, da odpadki v Evropi niso razdeljeni na Bolgarijo, Romunijo in pa po drugi strani na stare države, kjer se odpadki vendarle v veliki meri merijo. Potem slišali smo tudi kar nekaj o zmanjševanju oziroma o prepovedi deponi, odlagališč. Pri nas politiki, ko slišijo o tem, kar skočijo po koncim. Kaj ti? Tim odlagališča oziroma deponije, kot je to zapisano v našem besedilu, ima nek negativen preznak in zato potrebujemo več pojasnil. Veliko je v tem besedilu fantazije, domišljije, zato bi vas vendarle prosil, da besedilo oblikujete tako, da bo celostno, da bo torej celosten dokument kajti, če vam to ne bo uspelo, gospod komisar, odkot jemljete pogum za to, da to, kar ste nam zdaj predstavili, da boste to sploh lahko na podlagi tistega, kar zdaj velja direktive o odlagališčih, izpolnili. Veliko direktiv je že napisanih, pa potem spremenjenih, pa potem prenesenih v nacionalno zakonodajo, ki pa se v posameznih regijah ne izvajajo. In tudi na to morate biti pozorni, gospod komisar. Tudi na te fakte oziroma ta dejstva ne smete pozabiti. Gospa Bonafé, skupina SND. Eh, hvala, gospod predsedujoči. Najprej, gospod komisar, hvala lepa za to predstavitev o tej zelo kompleksni tematiki. In predvsem hvala lepi, da ste vi kot komisija držali besedo, ko ste eh, umaknili eh, staro direktivo, so dejali, da bo nova predstavljena do konca leta 2015 in danes že razpravljamo o tem novem svežnju. Tako da eh, to se kakor izkazuje vaša predostojnost. No, ta svežnj dela v več smerih in to je pozitivno, kajti nihče ne more mimo pristopa krožnega gospodarstva, ki mora biti holističen, torej pristop, ki nekako zaključuje krok. In eh, to mislim, da je ključnega pomena. In kot so dejali, to tudi v veliki meri upošteva vprašanje recikliranja in ponovne uporabe. odpadkov. Dejstvo pa je, da politika na področju odpadkov ni zgolj okoljska, ampak je ekonomska politika, ki vključuje vse deležnike od institucij do potrošnikov, do podjetij. In lahko rečemo, da gre tu za nekakšen nov razvojni model, tudi za nov industrijski model, ki pošteva tudi okoljsko trajnost in tako naprej in tako dalje. No, mislim, da je to priložnost, ne le da spregovorimo o tem da krožno gospodarstvo ponuja nova delovna mesta, neko novo obliko gospodarstva, ampak da je tudi priložnost, da se nekoliko bolj posvetimo vprašanjem, ki bi jih bilo potrebno nekoliko bolj razviti. Ne bi zdaj govorila o tem, ali so ambicije dovolj visoke ali ne. Tudi sama sem do neke mere eh, razočarana to direktivo, ko govorimo o ciljih, ampak vendarle to je priložnost, da se lotimo predvsem tistih šibkih točk. In uh, ravno, kar se deva ravnanje z odpadki, je treba vedeti, da to ni zgolj politika, ampak da je, gre tudi za optimalno ravnanje in upravljanje z celotnim ciklom odpakov. No, jaz sem prepričana, da je najbolj učinkovita raba nekega resursa, ravno neizkoriščanje nekega eh, resursa. Eh, skratka, prej energije tako. Naj, najbolj učinkoviti smo, če nečesa ne uporabljamo. In dejstvo je, da je treba že pri razmišljanju o nekem produktu, o proizvajanju, treba razmišljati o tem, da se ta proizvod lahko ponovno uporablja, se lahko popravi in tako naprej. Kar zadeva preventivo, mislim, da je ta direktiva, direktiva slaba, ker ne predvideva konkretnih ciljev, prav tako pa ni povezana z direktivo o eko označevanju in tudi ne z delegiranimi akti, tako da je nekoliko za časom. Prav tako ste omenili, da je še ena tematika, glede katerega mm, je parlament zelo ambiciozen in to je vprašanje odpadne hrane. Gre tudi za etično vprašanje in ne moremo mimo tega vprašanja v tej direktivi, ampak mislim, da lahko to, to storimo tudi, ko gre za ločeno zbiranje eh, tako imenovanih mokrih odpadkov. In tu potrebujemo določene obvezne ukrepe z jasnimi roki, kaj tudi na ta način bomo lahko naredili več na področju, ki že kaže določene rezultate, tudi iz vidika vrčevanja z energijo. Po drugi strani pa tudi najboljše prakse, ki mislim, da jih tudi moramo upoštevati. Glede ciljev, kot rečeno že prej, mi se ne strinjamo, da je 5% tja, sama letja nekaj, kar opredeljuje ambicioznost tega svežnja. Ne, menimo, da predvsem, kar zadeva verodostojnost, eh, moramo nekaj storiti in če želimo biti verodostojni, moramo dvigniti raven pričakovanj. Potem smo seveda lahko nekoliko bolj pragmatični, kar zadeva države, ki so nekoliko v težavah, ampak mi mislim, da ne smemo biti ti popustljivi pri ambicijah. Zaključujem, prej ste omenili, da ste dokaj mm, odprti do predlogov parlamenta. No? Eh, Okoljevarstvenike in industrija veliko pričakujejo od te direktive, tako da mislim, da je vsekakor pomembno, da skupaj s parlamentom delamo na teh dobrih idejah. Hvala lepa. Well, uh, eh, Gospod Temesmeker. Welkom in eh, in deze uh, eh, milieukomisie en ook wij. Hvala lepa. Dobrodošli v našem odporu. Seveda se vam tudi mi najprej zahvaljamo za vsa, zahvaljujemo za vsa prizadevanja in za vaše razlage. Tako kot vi, tudi mi verjamemo v priložnosti, pa tudi v potrebo po tem, da oživimo in spostavimo krožno gospodarstvo. To bo vplivalo na naše blagostanje. Nekoliko zamude je, ne moram dobro razumeti zakaj. Mislim, da moramo razmisliti o celotni verigi, obravnavati celotno verigo. Še naprej bomo potrebovali surovine in reciklaža ne bo dovolj za pokrivanje naših potreb. Zato moramo razviti nove poslovne modele. V povezavi s tem je akcijski načrt komisije nekoliko nejasen. Svežen odpadkih je bil v nekaterih ključnih točkah oslabljen. 2. decembra sem v razpravi na plenarnem zasedanju zastavil nekaj vprašanj komisiji, pa potem odgovorov nisem dobil, zato jih sedaj ponavljam. Prvič, in tukaj se navezujem na predhodnike, velike razlike med državami članicami, kar se tiče izvajanja obstoječih pravil o odpadkih, obstajajo velike razlike glede ciljev do leta 2020. To je velikanski izziv izvajanje zakonodaje je zato potrebni prvi korak. In zato se sprašujem, katere korake bo sprejela komisija, da bi tukaj dosegli napredek. Drugič. Seveda potrebujemo tudi ukrepe, ki bodo specifični po državah članicah. Potem ti, te določbe glede reciklaže po gospodinstvih, to mislim, da ni v smislu tega dokumenta. In seveda moramo prikrojiti ukrepe ne samo za države, ki imajo težave z doseganjem ciljem, ciljev, temveč tudi za tiste, ki so dosegli že veliko, naprimer Flandrija, pa tudi drugi. Take regije moramo upogumiti, jih spodbuditi, da bodo postale še boljše, da bodo inovacije dobile priložnost, ki si jo zaslužijo. Zato se sprašujem, kaj namerava komisija storiti, da bi pomagala tem pionirjem. In če želimo imeti potem ustrezno podlago za krožno gospodarstvo, moramo končno prenehati s tem, da se izogibamo reciklaži. Reciklaža je pomembna. In material in snovi, ki jih lahko recikliramo, nimajo kaj iskati na odlagališčih. Torej, eh, kakšen je naš sklep? osredotočate se na odpadke gospodinstev. Kaj pa boste storili, naprimer, za to, da bi bolje izkoristili tudi mm, odpadke iz gradbeništva, naprimer. V Flandriji imamo veliko izkušenj in smo resnično zelo dobri, pri tem smo pionirji, kar se tega tiče krožnega gospodarstva namreč in imamo nekaj zelo dobrih poslovnih modelov. To poznate tudi vi. In flamski model navdihuje tudi komisijo. Zato mislim, da se ne smemo sami trepljati po ramenih, kako dobri smo. Ne, reči moramo, to je samo začetek. Sedaj pa bo potrebno odstraniti ovire in spobuditi inovacije. Zato je skrajni čas. Zato morajo naši predlogi biti realistični, izvedljivi, da bomo dosegli torej tudi ustrezne rezultate. In tukaj seveda imate našo podporo, polno podporo. Mi smo več kot 100 odstotni partner za vas. Hvala lepa, gospod Grbrandi. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa, komisar, za to, da ste prišli k nam. Bojim se, da se lahko vsi strinjamo, da se je komisija naredila medvedjo slugo s tem, ko je umaknila prejšnji predlog, prejšnji svežen na odpadkih lani. To je bila napaka, po mojem mnenju, in sedaj, ko vidim novi predlog, je to še bolj očitno, da je to bila napaka. Bojim se, da so tisti, ki so se o tem odločali lani, ne vedeli točno, zakaj gre, niso imeli aktualnih podatkov in so se pač odločili, kot so se. Da bi popravili to napako, so obljubili, da bodo predlagali še bolj ambiciozen predlog pred koncem leta, pred drugim decembrom če si pogledam oba predloga, sveženo odpadkih in akcijski načrt, potem moram reči žal, da komisija ni izpolnila svoje obljube. Še prav posebno, če upoštevamo odločno formulacijo, ki jo je prvi podpredsednik komisije gospod Timrman uporabljal med turkiznim tednom in med plenarno razpravo o poročilu Peti Kajnen, je bil izredno prepričljiv o velikanskem pomenu tako okoljsko kot gospodarsko, kar se tiče krožnega gospodarstva. In še večji podarek je bil dan zaradi študije McKinseya, ki je bila objavljena junija in ki kaže, da to ni samo okoljski svežen, da pravzaprav gre za novo ekonomsko agendo, ki si jo EU želi že kar nekaj časa. Ne bom se osredotočil na odpadke, na del odpadkih v tem predlogu. Mislim, da je nasplošno ta del tak kot pred letom dni, pred letom in pol pravzaprav. Nekoliko manj ambiciozen je ta del pri nekaterih točkah, pri nekaterih točkah pa je predlog boljši, odgovornost eh, proizvajalcev in tako dalje. In kot parlament lahko še kaj dodamo in pokajamo škodo, ki je bila narejena. Bolj pa me skrbi akcijski načrt, kajti to je področje, kjer je komisija obljubila največ. To je drugi del krožnega gospodarstva. In če sem povsem iskren, sem 2. decembra to imenoval enostavno kopiranje načrta, ki smo ga imeli že prej je pa to v bistvu še slabše, še manj ambiciozno kot načrt, ki smo ga imeli leta 2011. To je torej pred štirimi leti. Tako da ne govorimo o zamudi leta ali dveh, to je bilo pred štirimi leti. Takrat smo imeli ambiciozen, konkreten pregled, kaj je potrebno storiti. Naj podam nekaj primerov razlik med 2011 in 2015. Najprej, kar se tiče ekodizajna, Tukaj najprej govorimo o tem, da bomo imeli zahteve za učinkovitost materialov in inovacij. V 2000 letos, 2015 pa govorimo o delovni skupini za 2015-2017 in delovna skupina bo ugotovila, kako bi to izvedli. To je torej veliko manj odločno. Potem okoljski otis in trajnost na proizvodnje, tudi tukaj smo bili bolj odločni. Potem zelena javna naročila 2011, tukaj smo govorili o krepitvi zahtevnih določb. Tukaj pa komisija pravi, da bo samo preučila in tako dalje in tako dalje. Kar se tiče sekundarnih surovin. In moje glavno vprašanje, tudi zato, ker me predsednik že želi prekiniti, moje glavno vprašanje je torej, ali lahko akcijski načrt naredite bolj konkreten, kot je sedaj. Kajti večina elementov, večina ukrepov se bo zgodila čez nekaj let. In to je točno tista obljuba, ki smo imeli pred štirimi leti. Zato pozivam komisijo, da okrepi zakonodajni del akcijskega načrta, da bo veliko bolj konkreten, kot je sedaj. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Kilonen. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Hvala lepa. Predsednik, kolegi, komisar. Obljubili so nam več ambicij. Nekdo je omenil, da se bo komisija strastno lotila tega vprašanja. Tako torej, kot Finka, moram reči, da ambicij in strasti tukaj ni videti. Strast ni nekaj, po čemer bi bili znani finci, v krožnem gospodarstvu pa mislim, da tega tudi ni. Krožno gospodarstvo mora biti prelomnica, ki bo pomenila spremembo, kako trošimo in bo tudi vrčevala viri. Govorimo o okoljskih virih, o denarju. Potencijala je posod. Naprimer, proizvodna hrane, potrošnja hrane, tudi to lahko spremenimo, torej uživanje hrane kajti sedaj je to popolnoma netrajnostno. 30 do 50 odstotkov proizvedene hrane v zahodnih državah nikoli ne konča na krožnikih ljudi. Toliko hrane vržemo stran, da bi ta lahko zadoščala za to, da bi nahranili v streti svet. Na, ena najbolj šipih točk predloga komisije pa je, da ni ambicij, da ni predlogo, kar se tiče očinkovitosti rabe surovin. Morda bi lahko govorili o inteligentni rabi surovin, tako da bi potem vedeli, kako uporabljati vire, ki jih imamo na našem planetu na razumen način. Inteligentna raba virov je lahko okrepljena tudi z ustrezno uporabo glede teh v krožnem gospodarstvu. Vendar pa to se ne bo zgodilo samo, če bomo upali in verjeli, da se bo to zgodilo. To se bo zgodilo, če bomo imeli konkretne ukrepe. Dragi komisar, upam, da bomo imeli več strasti in ambicij po praznikih. Lahko verjamemo in upamo v to, vendar pa potrebujemo bolj konkretne ukrepe. Take out. Hvala lepa, gospod Takeout. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa, komisar, da ste razložili svežen. Upam, da je to zadnja razprava o tem, ko se komisija pretvarja, da je to bolj ambiciozno kot je. Vsi vemo, da ste lani naredili napako in sedaj skušate to popraviti, ko pravite, da boste pripravili bolj ambiciozen predlog tebi in eh, prostite mi, dosti je tega sranja. Sedaj imamo zakonodajni predlog o odpadkih, ki je res primerljiv s tistim, kar smo imeli, samo malo oslabljen. Potem pa imamo akcijski načrt, kjer je veliko vprašanj, kjer bomo še videli, kaj se bo zgodilo. Tako je dejansko stanje in to je primerljivo s tem, kjer smo bili pred 18 meseci morda je največja razlika v tem, da se daj več ljudi govori o krožnem gospodarstvu. Če je bila to strategija komisije, potem hm, dobro hm, je izbrala zanimivo pot do tega. Dobro, razprava sedaj teče in več ljudi govori o tej temi. Hvala lepa za to. Mislim, da ni bilo potrebno omakniti vseh predlogov pred letom in pol, vendar pa dobro, to ste naredili, napako ste naredili, sedaj pa se pretvarjate, da ste bolj ambiciozni. Dobro, naj bo kar se tiče komunikacije, dobro upravljeno, sedaj pa se moramo lotiti dela. Kar se zakonodajnega svežnja tiče, vemo, kaj je potrebno narediti in kaj boste so zakonodajca morali narediti. Prav, to bo verjetno zajeto in tukaj bomo lahko popravili nekaj napak, ki ste jih naredili v svojem svežnju. Imam pa nekaj vprašanj, kar se tiče akcijskega načrta in mislim, da je tukaj najbolj nejasno, kaj lahko pričakujemo. Želim torej nekaj jasnih odgovorov z vaše strani. Prvič, kar se tiče bolj splošnih ciljev o očinkovitosti rabe virov. Prejšnje sporočilo, če se ogledamo hierarhijo odpadkov, je bila najpomembnejša zadeva ta, da smo bolj učinkoviti pri virih. Imeli smo torej cilje za učinkovitost virov, tega pa sedaj ni več. Eden od elementov, ki je bil tudi omenjen lani, je, da bomo imeli učinkovitost in cilje glede učinkovitosti virov, ki bi lahko končali v evropskem semestru. Torej, bi potem učinkovitost porabe virov bila del evropskega semestra. Sedaj pa se o tem ne govori več. Lahko pojasnite, ko je možno, da tega ni, kako se bomo lotili splošnega vprašanja učinkovitosti rabe virov, ker tega v akcijskem načrtu ni. To je prva točka. Druga. O padni hrani. Zelo jasni ste bili, da je to pomembno, vendar pa če si preberemo prilogo, potem je edina stvar, ki jo boste naredili leta 2016, pojasnili zadevno evropsko zakonodajo, kar se tiče padne hrane in krmil. Kaj to pomeni? Saj to je že v sedmem okoljskem programu. Po so zakonodajalskem postopku je komisija obljubila, da bo pripravila vsežno strategijo za boj proti odpadni hrani. To je bilo veliko bolj jasno v tem sedmem programu, kot je to, kar imamo sedaj v akcijskem načrtu. Ko torej samo želite pojasniti zakonodajo, to je torej zelo nejasno. Boste povedali bolj jasno, kaj želite narediti? Tretjič. Naslednje leto boste predstavili pobudo o odpadkih na področju energije. Tukaj sem skeptičen. Najslabše je, če prepoveste mm, odlagališča, potem pa te odpadke zažgete. In bojim se, da se bo točno to dogajalo, da bo šlo za zažig odpadkov in to bo porušilo hierarhijo odpadkov. To ne bo delovalo. Kaj lahko pričakujemo torej tega predloga, ki, boste, ki ga boste predstavili naslednje leto? In potem četrtič, EFSI. Pet točk imam, predsednik, skoraj se končal. Četrtič, EFSI. Dejali ste, da bomo spodbujali prosilce za IEPSI, vendar pa v pogajanjih, Junkerjev naročbeni načrt, je komisija vse čas dejala, ne politiziramo IEPSI, naj to ostane v pravnem odboru. Kaj boste storili, da boste zagotovili, da bo IEPSI resnično ukrepal glede krožnega gospodarstva? To sem zelo skeptičen. Peta točka. Kemikalije, kako spadajo v to krožno gospodarstvo. Tukaj tudi pravite, da so kemikalije ustrezne za krožno gospodarstvo, vendar pa ena prvih odločitev, ki jih komisija sprejela, je bila avtorizacija za talat DHP. E In to je bilo zavrnjeno na plenumu novembra. Kaj bo komisija storila, da bi ta torej, talat bil prepovedan, da ne bi imeli torej tveganih kemikalij v krožnem gospodarstvu. Torej, potrebno je priti od besed k dejanjem, ne pa početi ravno obratno od tega, kar govorite. Hvala lepa. Because... Hvala lepa, Bas. Zadovoljen sem, da nisem imel deset točk danes. Še drugi krok je, pravi gospod Eichhold. Hvala lepa. Eh, predsednik, ne bom ponavljal vsega tistega, kar je že bilo rečeno, glede eh, večjih ambicij, ki jih je komisija večkrat najavljala, to, o tem so govorili že vsi, bi pa tu rad spregovoril o odgovornosti in pa tudi o eh, preprečevanju odpadkov. To je eden ključnih inštrumentov za zmanjšanje količine odpadkov in za učinkovito rabo. Pomembno je, da proizvajalci v polni meri plačajo ravnanje z odpadki oziroma odpadnimi proizvodi, ki jih dajo na trg. No, obenem menimo, da je potrebno zagotoviti podporo proizvajalcem v prehodni fazi kajti proizvodi, ki so bolj učinkovito, ki imajo daljšo življenjsko dobo in ki se jih mm, da ponovno uporabiti ali reciklirati, so bolj primerni. Kot je dejal eh, predsednik in kot je dejal komisar, morajo odpadki postati politična prioriteta za unijo in v predlogu komisije imamo le vrsto predlogov državam članicam, ki nimajo mm, nobene obvezne narave, zavezujoče narave. In kako se bomo torej pripričali, da bodo dejansko proizvajalci v polni meri plačali e, za proizvode, ki dajo na trg, enkrat, ko so zavržejo. 100 milijon ton hrane vsako leto zavržemo in kako namravamo tu rešiti vprašanje odgovornosti, potem vprašanje ciljev, zakaj to ni v skladu za hierarhijo odpadkov in kar zdaj komunalne odpadke, velik delež teh je eh, možno reciklirati in kako tu doseči zavezujoče cilje. Z državami članicami je dogovoren, da se bo za 10 odstotkov zmanjšala količina komunalnih odpadkov do leta 2030. Mislim, da je to bore malo za uh, odlaganje odpadkov in za torej zžig odpadkov. Tako da kako namravate tu postopati bolj ambiciozno? Hvala lepa, gospod eh, predsednik, gospod komisar. Evropsko gospodarstvo vsako leto več od polovico potencijalnih eh, surovin, ki se ne reciklirajo, zavrže. Menim, da je pomembno, da to izpostavim. vsaka eh, zakonodajna sprememba mora namreč prinašati tudi ustrezne ekonomske prednosti. In zanima me, kaj koristnega za evropsko gospodarstvo prinašajo ti ukrepi. V tem svežnju je predvidena sprememba direktive iz leta 1998 o odpadkih in vendar so predvidene izjeme z določene države, kar zadeva rok za doseganje tekstilju z področja recikliranja. Zanima me tudi, zakaj ta sicer dobrodošla fleksibilnost ni še bolj fleksibilna na splošno, da bi na ta način okrepili eh, odpornost vseh deležnikov na spremembe. Potem še kar zadeva recikliranje baterij in elektronske opreme. Avtomobilski proizvajalci in eh, nevladne organizacije izvajajo več aktivnosti na različnih eh, ravneh in zanima me, kateri gospodarski akteri in akteri civilne družbe so tu pridruženi oziroma se z njimi posvetujete, saj mislim, da bomo bistveno bolj pridobili na izpostavljenosti, če se bomo posvetovali tudi z njimi. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa, komisar, prosim, deset minut imate za odgovore. Make... Hvala lepa mikrofon, prosim. Najprej bi vas rad spomnil na to, da je nekoliko težko primerjati to, kar smo predlagali s tem, kar smo umaknili. Ko smo umaknili direktivo o odpadkih, to je bilo na koncu linearnega modela, smo predstavili krožno gospodarstvo krožni svežen, ki je bolj uravnotežen pristop. Torej, kaj ta svežen dela bolj ambicioznega? Najprej gre za akcijski načrt in za obseg, kajti sedaj gremo, gre za proizvodno, potrošno, upravljanje z odpadki in tudi za reciklažo. To je sedaj večplastno, gre za okoljsko primerno zasnovo, porabo vode, kemikalij, zelenih javnih naročil in tako dalje. To so torej ti podporni ukrepi. Prej smo govorili o ciljih brez podpore, sedaj pa govorimo o podpornih ukrepih, ki usklajujejo vse ukrepe, ki jih mora komisija izvesti. In v tej agendi pravimo, da bomo seveda še več postorili v času našega mandata. Sedaj pa zakonodajni postopek o odpadkih. Potrebujemo dobro zakonodajo, surovin je veliko na odlagališčih, kot ste dejali, in to ni prid našemu gospodarstvu. In to je bilo sedaj upoštevano, kaj ti sedaj imamo zavezujoč cilj za odlagališča. Predlog odpadkih je predlog boljše zakonodaje, poenostavlja pravila, bolj prijazen je podjetjem. Upoštevamo tudi, različne ravni uspešnosti po državah članicah in to smo že dejali. Danes imamo 28 držav članic in 28 različnih hitrosti. Torej, imeli smo možnost, ali bomo ohranili enako raven ambicij in pomagali državam članicam, ki zaostajajo, ali pa bomo zaradi držav, ki zaostajajo, znižali ambicije. In odločili smo še za prvo možnost. In zato smo ugotovili, katere države zaostajajo in jim bomo pomagali pri temu, da bi nadoknadili zaostanek. Kar se tiče akcijskega načrta, veliko vas je omenilo to. Da, seveda, imamo veliko novih spodbud za misli. Najprej gre za cilj usmerjanja, kar se da veliko sredstev v to tranzicijo vzore 2020, 650 milijonov evrov, strukturni skladi, ko pravim strukturni skladi, veliko vas je omenilo zažiganje, ko govorimo o strukturnih skladih, in to sem dal tudi v govoru, pravim, da bomo se omaknili od zažiga da teh projektov ne bomo več podpirali. Veliko vas je omenilo tudi padno hrano. Da, imamo cilje za padno hrano. Cilj izhaja iz naše zaveze po trajnostnih po trajnostnem razvoju iz trajnostnih ciljev. Države članice morajo sedaj predstaviti akcijski načrt, kako bodo zniževali odpadno hrano. Okrepi, ki jih bomo sprejeli, naprimer, veliko je zmede o datumu roka uporabe, vsi mislijo, da če je datum 31. decembr, to pomeni, da naslednjega dne tega proizvoda ne smemo več uporabiti. Vendar pa to ni res. Morda bi morali imeti torej rok uporabe, potem pa tudi še končni datum. Kajti uporabite do, ne pomeni, da je potem dan kasneje to potrebno že zavreči. Veliko podjetij, veliko organizacij se še vedno boji donirati živila, ki so potekla ali skoraj potekla, kajti če se kaj zgodi, potem so še vedno pravno odgovorna za to, kar se je zgodilo. Kar se tiče hrane, bomo torej si ogledali tudi to. Prav tako pripravljamo metodo, kako meriti padno hrano. Tako bomo lahko potem po letih primerjali, koliko in kako vse to dogaja in kako bi to lahko zmanjšali. Potem recikliranje, da ta trg bomo skušali, skušali razviti, kajti celo danes po reciklaži in ločevanju je večina recikliranih materialov takih, da težko najde pot nazaj, proizvodno. Boljšo izbiro za potrošnike, to si želimo in zato bo označevanje in okoljsko, okoljsko primerna zasnova tudi pomembna. Veliko krat govorimo o tej zasnovi, vendar pa včasih mešamo ekodizajn z eh, energetsko učinkovitostjo. Sedaj pa govorimo o učinkovitosti virov in okoljski primerni zasnovi. In to, kar imamo sedaj pred sabo, je bolj povezano z energetsko učinkovitostjo. In sedaj združujemo oboje, energetsko učinkovitost, pa tudi učinkovitost virov v okoljsko primerni zasnovi. Govorimo tudi o zastarelosti. Dan danes vsi kupujemo proizvode, ki so predvideni, da bodo uporabi dve, tri leta. Prepoznali bomo te proizvode, skušali ugotoviti, kateri to so in skušali ukrepati. Plastika. Vsi vemo, katera je tista velika dilema glede plastike. In strategija v tem akcijskem načrtu bo taka, da se bomo lotili tudi plastike in tveganih materialov, substanc in biorazgradljivosti in tako dalje. Še prav posebno, kar se tiče morskih odpadkov bomo skušali veliko postoriti. Tukaj imamo cilje, da naj bi za 30 odstotkov zmanjšali do leta 2020 odpadke v morju. Gradbeništvo, tudi tega smo se dotaknili in tudi kakovosti voda. Potem še nekaj, nekateri ste omenjali inovacije in raziskave. Ta, to je področje, ki je pomembno. Prav tako smo si ogledali mednarodni in globalni vidik in izzive, ki so povezani s krožnim gospodarstvom, kajti nima smisla, da multinacionalka deluje v Evropi znotraj krožnega gospodarstva, potem pa druge tega ne more početi, ker pač tega koncepta ni. Na srečo to ni tako, kajti tudi države izven EU že uporabljajo koncept krožnega gospodarstva. Učinkovitost virov, Bas je to omenil, da mislim, da so to zahtevali še nekateri drugi poslanci. Zelo pomembno je nadzorovati prehod v krožno gospodarstvo, je pa vprašljivo, ali bi en sam cilj bil v veliko pomoč. Merenje učinkovitosti virov, to je velik izziv. Mislim, da trenutno imamo veliko politično podporo, vsi bomo pa to ogledali. In potem, kako bi lahko sledili doseganje ciljev in napredka krožnega gospodarstva, da to bomo skušali doseči in tudi pripraviti tako okvir. Kar se tiče energije, tem je govoril Bas, da omenil sem že, da bomo torej se odmikali od zažiganja, razen če bo to res upravičeno. Kar se tiče DEHP, pa naj povem, da smo vzeli na znanje mnenje parlamenta in o tem razpravljamo na komisiji. Vsekakor pa se moramo izogibati obstoju tveganih snovi po reciklaži v naših proizvodih. In to je tisto, kar je ključnega v naši krožni strategiji. In zato si želimo, torej, da si želimo upoštevati tudi proizvodno stran. Komisija je že začela razprave z Eko glede postopkov, kako bi lahko izboljšali avtorizacijo. kar se tiče spebona fe, cilji in kako jih lahko merimo, najpomembnejši cilj, ki smo si ga zadali, je 10 odstotni cilj za odlagališča. Lahko obrnem argument. Lahko rečem, da če pri desetih odstotkih in to je tisti cilj, ki bo naredil največ za reciklažo, potem pomeni, da bo ostanek 90 odstotkov moralo biti ponovno uporabljenih, recikliranih in če bo resnično potrebno to uporabiti za energijo. Gospod Bonafé je tudi dejala, da bo Evropski promet še naprej spravljal odpadni hrani. Tudi mi bomo, lahko vam zagotovim, prisluhnili in si se zabeležili. In potem ena dobrih točk Marka je bila, da se moramo lotiti težave v samem bistvu. 65 odstotna reciklažna stopna, ne moramo primerjati tega s 70 odstotki. Zakaj? Zato, ker preden prijemo do te stopnje, je to točno to, kar skušamo storiti. Skušamo se lotiti težave pri samem bistvu. Torej, izogibanje odpadkom je tisočkrat boljše kot eh, skušanje, skušati upravljati z odpadki. Nima smisla proizvajati preveč odpadkov, potem pa biti ambiciozen, kako upravljati s tem. Želimo začeti s tem, da bi se izogibali odpadkom in upamo, da bomo imeli manj, vedno manj odpadkov, kar se tiče zakonodaje in ambicij, premalo ambicij. Pogosto smo v slepi ulici, ko imamo ali preveč zakonodaje, potem premalo izvajanja ali pa oboje. Lahko imamo premalo zakonodaje in premalo izvajanja. Želimo si imeti uravnovešen pristop, ko bomo skušali imeti zakonodajo, izvajati in dobiti najboljši rezultat iz te zakonodaje, ki jo imamo. Kar se tiče izjem ali držav članic, pa sem že pojasnil, da ne želimo kaznovati držav članic za to, da ne dosegajo ciljev. Želimo videti, kje tičijo težave in kako jim lahko pomagamo pri dosegi ciljev. Ja, ja, Flandrija ima kar precej dobrih primerov, to tem. Mislim pa, da se nismo naredili medvedje usluge, ko smo umaknili sveženo odpadkih in ko smo predlagali sveženo krožno gospodarstvo. Od samega začetka smo dejali in vedeli smo, da je krožno gospodarstvo pomembno z okoljskega vidika, pa tudi ekonomskega. Od začetka smo dejali, da je to pravi primer ene rešitve za oboje, za okoljski in ekonomski vidik. In z ekonomskega vidika, če želimo imeti več investicij, več gospodarske rasti in delovnih mest, potem gotovo moramo biti konkurenčni. Žal, ne moremo imeti večjo konkurenčno zniževanjem plač. Tega ne moremo pričakovati, lahko pa smo bolj konkurenčni z bolj modro uporabo virov. Ne pozabimo, Evropa ima enega največjih primakljajev glede virov, globalno gledano. Močni in bogati smo, kar se tiče kadrovske politike in tako dalje, vendar pa virov pač nimamo. In zato moramo učinkovito uporabljati naše surovine in ta vidik vzeti resno. Primeranje akcijskega načrta z načrtom, ki smo ga imeli leta 2011, ta, to je bil načrt takrat. In sedaj, sedaj se je to spremenilo v akcijski načrt. In če bomo vsi sodelovali, mislim, da lahko dosežemo rezultat, ki si ga vsi želimo. Petičini, mislim, da je omenil večjo odgovornost proizvajalcev, da to je tudi v našem akcijskem načrtu, upajmo, da bomo s tem spodbudili boljše proizvode, ki jih bomo reciklirali in bomo tako omogočili, da bodo proizvajalci plačali manj v scheme, če bodo proizvodi torej boljši. Donano je omenila in se strinjala, ker sem to omenil tudi sam, da je 50 odstotkov še vedno nerecikliranih odpadkov. Nekatere države članice pravijo, nekatere države članice imajo dobre standarde, druge pač manj. Kar se tiče prožnosti, pa menim, da moramo biti prožni. In to je eden od razlogov, zakaj ne moramo reči, da bomo imeli en cilj za vse tukaj imamo niz proizvodov, niz materialov in vsak proizvod, vsak material bo seveda imel specifične cilje. Tako, s tem bom končal. Zahvaljujem se vam za vašo podporo, kot sem dejal. Upajmo, da se bomo o tem še bolj podrobno pogovorili in seveda bomo so zakonodajalcem vama dali vso našo podporo za dosego naših ciljev. Dovolite mi, da izkoristim to priložnost še zato, da vam vsem želim srečen Božič, vesel Božič in srečen novo leto. Razen, če ne želite, da ostanem še z vami. Ne, ne, vas, vas še ne damo, gospod komisar. Imamo namreč. Še še 12 prošenj za besedo. 20 minut časa imata še, po eno minuto vsak, ker komisar potem mora iti. Problem je, da me čaka let. Dobro, potem pa čisto na kratko, Ivo Belet. Ja, ena minuta je res malo. Gospod komisar, hvala, da boste ostali tu še ta drugi krok, ter torej ste boste pustili. Ja, strinjam se s tem svežnjem, zdaj ali je prepozno ali je premalo ambiciozni. Ja, res je, je ambiciozni in kot je dejal Karl-Heinz Frolens, pomembno je, da gre tu za okolje in tudi za gospodarstvo. Dejstvo je, da se vsi strinjamo, da nima smisla odpadke zažigati in jih odlagati na odlagališča. Eh, glede plastike, to, kar pravite, je izjemnega pomena, ker eh, te številke, manj kot 25 odstotkov eh, zbranih zbrane odpadne plastike se reciklira, to so res alarmantne številke. Omenili ste zdaj že to novo strategijo, zanimivo me, kdaj nameravate s tem iti naprej, ker to je pomembna priložnost za našo industrijo. Ne bom zdaj omenjal vseh omen belgijskega modela, to je skoraj že Mark, a se je tu še vedno. On mislim, da je to odlično opravil. Imam pa še eno vprašanje glede uredbe o pošiljkah odpadkov. Storiti moramo vse, kar je le mogoče, da preprečujemo to, da surovine odtekajo iz evropskega gospodarstva in kako torej zagotoviti boljšo implementacijo te uredbe in kako se prepričati, da dejansko lahko ustvarjamo notranji trg sekundarnih surovin. Hvala lepa. Hvala, Matijas Grote. Ja, hvala lepa. Tudi na hitro kar zadeva deponiranje odpadkov, paziti moramo, da surovine, ki so zdaj na, na koncu svoje življenjske verige, vendar lahko tudi odlagamo na odlagališče, kajti tu imamo tudi zelo mm, že jasne tehnologije. Potem načrtovana zastarelost tu mislim, da je treba o zadevi jasno spregovoriti. Ravno kar se pogovarjamo o sistemih zaščičenja izpuhov. Če je nekje napisano, da nek katalizator lahko doseže toliko in toliko tisoč eh, kilometrov, potem je to potrebno na koncu tudi preveriti. Enako velja tudi za gospodinske aparate in druge naprave, ki se pokvarijo prej in to se ne sme dogajati. kar zadeva plastiko. Komisija bi morala te projekte, ki jih že spodbuja, naprimer mm, na Severnem morju, da je spodbude ribičem, ki vlečejo odpadno plastiko iz morja. To je praksa, ki jo je potrebno nadaljevati, da bomo imeli resnično praktičen pristop pri temu, da, pri tem, da to plastiko vendarle potegnemo iz morja, ker se sicer jo prej ali slej pojemo. Hvala lepa gospa Berner. Ja, hvala lepa. Spoštovani komisar, bom govoril nizozemsko, ker je zadeva kar eh, tehnična. Torej, kar zadeva krožno gospodarstvo, moramo to vsekakor upoštevati. Vemo, da je tudi velik interes podjetij, sploh eh, ko gre za kmetijstvo, tudi tam vlada velik interes. Vemo nam reč, da na določenih področjih kmetijstva, naprimer, ko gre za rejo prašičev, uporabljajo odpadke hrane, tudi to je pomemben vidik krožnega gospodarstva. Tako da mislim, da je tisto, kar potrebujemo, čeprav že imamo določene zakonodajne ukrepe, mm, to, da te ukrepe še izboljšamo, da bo več inovacij na tem področju. Pomemben element tu je tudi pridobivanje rudnin iz eh, odpadnih snovi. Potem je tu vprašanje tudi zakonodaje o gnojilih, se bo tudi ta spremenila kajti obstaja možnost, da se uporablja mm, tudi odpadno eh, hrano in pa blato iz čistilnih naprav za potrebe gnojenja. Kajti na ta način bo imelo gospodarstvo tudi mnogo več od vsega skupaj. Hvala. Gospod Flanagan? Ja, vas nisem slišal. Ja, zdi se, da ko gre za Evropsko unijo, krožno gospodarstvo predstavlja nekako psa, ki lovi svoj rep v krogu, vse čas. Ja, tako da ja, stvar že je krožna, ampak tako kot pes, ki lovi svoj pes, svoj uh, rep nikoli ni ciljan na vidiku. In to, kar so dejali nekateri, še posebej gospod Gajbrandi, kaže na to, da je jasno točno to, da pač eh, tečemo v krogih. Moja izkušnja v Evropskem parlamentu je, da niti sestanka nismo sposobni organizirati. Kako bomo zdaj organizirali eh, recikliranje? Vse, kar se želim tega, kar je bilo rečeno tu poleg mene, namreč, da bi ljudje govorili o tem. Res si želim, da bi to storili, kajti to je verjetno najpomembnejše, kar bomo počeli, kajti sicer bomo živeli v lastnih smeteh. Tu gre za našo prihodnost, ampak ljudje ne govorijo o tem in eh, minimalen interes vlada za to problematiko in zelo težko je ljudi zainteresirati za to. Tako da mislim, da moramo storiti nekaj za to, da se to zgodi. In prva stvar, kar lahko storimo, je, da dejansko tako živimo. Da ljudem eh, damo kozarec, če želijo piti vodo, namesto da jim dajemo takšno eh, plastenko. Če želijo iti po kavo, naj si vzamejo vrček kave, ne pa da ga dobijo v nekaj, kar ni možno reciklirati. Skratka, potrebujemo tudi posode za odpadke, kamor lahko ločeno odlagamo biološko razgradljive odpadke. Pomembno je, in to vidi vsak državljan, ki štete v parlament, da mi samo govorimo, ukrepamo pa ne. In tudi sestanka ne znamo organizirati, če bi to bilo organizirano bi zdaj že bilo zaključeno. Eh, sam grem zdaj poslušati hčerko, ki poje v pevskem zboru, če bi zadeve organizirali prav, bi zdaj bili že vse skupaj zaključeno. Zdaj lahko mi reče, da sem cinik, ampak niti tega nismo sposobni. Hvala lepa. Gospa Evi. Ja, hvala ta mm, nov predlog ne bi bil resnično ambiciozen, ampak če hočemo tako misliti, potem moramo verjetno misliti na tisto, kar so vedno bolj tudi analize in eh, poročila in ocene, ki kažejo na to, da više ravni ambicij lahko zagotovijo več delovnih mest in da se na ta način lahko zagotovi tudi zmanjšanje stroškov brezposlosti. To se mi zdi e, nekako protislovno namreč, da je ta predlog manj ambiciozen. Še ena stvar, ki bi rada izpostavila, pa eh, se ne bi rada ponavljala, je, da če želimo, da bi to resnično bil ambiciozen predlog, potem bi lahko razmislili tudi o tem, da bi predlagali krčenje količine surovin, ki se uporabijo eh, za proizvodnjo določenih eh, produktov, razmislimo na primer o plastiki. Še en ambiciozen cilj bi utegnil biti ta, da se pri doseganju cilju recikliranja uporabljajo le tisti proizvodi, eh, tiste surovine, Eh, ki jih ni možno nadomestiti z recikliranimi. No in kar zadeva trg sekundarnih surovin, če ne bomo pozvali k pozitivni diskriminaciji, eh, kar zadeva sekundarne surovine na mesto probitnih surovin, potem eh, ne bo nobenih ukrepov, ki bi dejansko ustvarjale trg za reciklirane surovine. Hvala gospod Heusling. Hvala lepa gospod Timmermans. Eh, nam je želel predstaviti nekoliko bolj ambiciozen načrt in eh, tega še vedno pogrešam. Morda mi lahko vse v eni točki poveste, v čem gre vaš predlog korak naprej od tistega, kar je bilo umaknjeno za 2014. Jaz tega preprosto ne najdem. Prav tako se mi zdi, da se tu išče kar nekaj nevarnih. Eh, izhoda v sili. Pravite, da je treba ustrezno ravnati z nevarnimi odpadki, obenem pa mora to biti tudi ekonomično. Eh, potem je tudi vprašanje organskih eh, odpadkov in eh, njihovega gospodarnega ločevanja in ravnanja z njimi. Če bo na koncu prišlo do tega, da bodo države članice morale predložiti načrt, potem to sploh nič ne pomeni. Parlament je že večkrat o tem govoril, večkrat smo že podajali predloge glede tega, kako dejansko zmanjšati odpadno eh, hrano, ampak na koncu je bilo eh, vse skupaj le na ravni, da morajo države članice predstaviti svoje predloge in to je bistveno preveč previdno. Hvala lepa, gospa Gardini. Hvala lepa na hitro, ker sem prišla dokaj pozno in nisem slišala eh, uvoda. Mene zanima, kako bi to vse skupaj lahko vključili v nek holističen pristop glede tega, kar počnemo. Kajti sama še kako zagovarjam krožno gospodarstvo, ampak eh, pogosto vidimo, da imamo tu v Evropi nekako preveč sektorski pristop. Menim pa, da je treba to upoštevati na bistveno bolj holističen način in ko govorimo naprimer o jeklu, ki je tista sorovina, ki je v okrožnem gospodarstvu najbolj eh, koristna, ker jo lahko vedno znova recikliramo. In eh, če primeroma to s politikami, ki so bistveno draže, naprimer ETS in ostale okoljske politike, eh, vse to pomeni, da se lahko zgodi, da bomo delo kvalitirali pomembne industrijske panoge ne moramo zgolj uporabiti neke koeficijente za to, da na koncu pridemo do neke celovite ocene različnih panok v kontekstu surovin, ki jih uporabljamo. Hvala, gospa Melior, ne? Sem že dobila odgovor, hvala. Hvala lepa, gospod predsednik. Moram reči, da mi je zelo všeč ta pojem krožnega gospodarstva, všeč mi je tudi vaša agenda, vaš program. In eh, komisar Vela, direktiva iz leta 2003 o tem eh, smo že zastavili vprašanje komisarju Hognu, namreč umetna gnojila in eh, možna uporaba gnojevke in pa drugih eh, živalskih odpadkov za proizvodno gnojil. Obstajajo načini, kako to storiti in zanima me, ali bo res tako enostavno reciklirati to vrstne odpadke. Govorimo tudi o ciljih na področju recikliranja vemo, da je določene odpadke preprosto pač potrebno zažigati, eh, ker zadeva plastiko, odpadno plastiko na morju. Vemo, da so podjetja, ki dejansko to plastiko iz morja eh, pobirajo in iz tega ustvarjajo surovine za gradnjo cest. Tako da, gledajte, to vendarle ponuja določene priložnosti govorimo o informiranju, o komuniciranju, o razumnem potrošništvu, morda bi lahko ljudi izobrazili o tem, kako eh, razumno kupovati, kako biti razumen potrošnik, kako konec konca tudi razumno kuhati. Hvala lepa, gospod komisar, za vašo prisotnost. Vsi, tu sem tu, vsi se strinjamo, da je to pomemben svežen, nekateri, vključno z menoj, menimo, da je to premalo in eh, premalo ambiciozno. To, kar pa mene skrbi, je pomankanje evropske perspektive tu v tem svežnju. Kaj to pomeni? Vsi razumemo, da če želimo nek, eh, nek zanesljiv svežen krožnega gospodarstva, moramo vendarle upoštevati ekonomijo obsega, da nekaj, kar se proizvaja v neki državi, eh, potem postane vir energije v neki drugi državi in tako naprej in tako dalje. Ampak če ne uporabimo zemljepisnih danosti Evrope, bomo izgubili vse prednosti, ki jih to ponuja. Konkretno, nima smisla odpadke spremeniti v energijo, če teh odpadkov ne moremo drugam eh, prevažati. Nima smisla proizvajati električnih vozil v Belgiji, če jih ne moremo uh, polniti nekaj drugih kot v Belgiji in tako naprej. Tako da sprašujem vas, kako ste vi imeli v mislih to evropsko perspektivo tega svežnja in kako uporabiti velikost evropskega ozemlja, da bi na ta način izkoristili prednosti, ki jih imamo. Zvo Peter Lep. Hvala lepa, gospod eh, komisar, za vašo predstavitev in vaše odgovore. Deloma ste že odgovorili na nekatera moja vprašanja, ampak moram reči, da obžalujem dejstvo, da ta novi svežen znižuje večino prej postavljenih ciljev glede recikliranja in odpadkov za leto 2040, kar zdajva recikliranje komunalnih odpadkov 70 odstotkov, to je zdaj padlo na 65 eh, odpadna embalaža z 80 na 75 odstotkov odpadna hrana od 30 odstotkov do leta 2017 do 2015. Tudi ta cilj je bil črtan. Tako da beseda realizem, tu mislim, da je relevantna, eh, menim pa, da ni realno želeti storiti manj. Naša skupna naloga mora biti, da ambicije postanejo privlačne in obstajajo načini, kako to storiti, enako velja tudi za podnebne spremembe in politiko na tem področju. Nočem tu nastopati kot nekakšen učitelj, ampak vendarle moram eh, nas vse spomniti, da je pred eh, sedmimi desetletji potekala ista razprava na japonskem, kaj je ambiciozna in kaj je realna. In Japonska je takrat uvedla visoke okoljske cilje, s čimer je japonsko gospodarstvo postalo bolj ambiciozno in želel bi si, da enako storimo tudi v Evropski uniji. Hvala lepa, gospod komisar, in eh, vesele praznike in srečno novo leto tudi vam. Tako, s tem smo zaključili z vprašanjem, gospod komisar, izvolite. Hvala. Najprej, kar zadeva plastiko in uh, odpadke na morju. Tu vidimo jasno povezavo kroženega gospodarstva s številnimi drugimi sektori. Če govorimo o zmanjševanju odpadkov na morju, je to seveda povedano z morjem. Če govorimo o preoblikovanju odpadkov v energijo, tu gre za odpadke, ki jih ni možno reciklirati in povezavo z energetskim sektorjem. No, prvo vprašanje je omenjalo uredbo o prevozu odpadkov. Ja, popolnoma se strinjam. Odpadki danes so kapital, niso izguba. Eh, vedno smo govorili, da več ko je odpadkov, več je obveznosti. Ampak danes je ravno obratno. Mislim, da ima smisel, da še naprej izgubljamo razpoložljive vire, ki jih ponujejo odpadki, saj so to resurse, ki jih lahko ponovno uporabimo v naši industriji in eh, tako prispevamo tudi k naši večji konkurenčnosti. Ja, Matija se je govoril o načrtovanem zastaranju eh, proizvodov, strinjam se in tu bomo pripravili konkretne predloge. In ko govorimo o načrtovani zastarelosti, govorimo o sedi vrsti eh, sektorjev, govorimo o gospodinskih aparatih, o računalnikih, o telefonih, o celi vrsti zadev. Matijas je spregovoril tudi o potrebi potem, da to jemljemo resno in to jemljemo resno, to zelo resno jemljemo v generalni direkciji za pomorsko politiko, ko govorimo o upravljanju mori in o tem, kako upravljati s polovico naših mori, ki so izven naše nacionalne jurisdikcije in tam je tudi večina teh kontinentov odpadkov in tam eh, smo seveda vsi odgovorni in hkrati nihče. Ampak prva stvar, ki jo je treba storiti, kar zadeva pomorsko onesnaževanje, je, da se izognemo tem smetem. Govora je bilo potem o kmetijstvu in gnojilih, ja. Pripravili bomo spremembo direktive o gnojilih, ko bomo govorili o krožnem gospodarstvu v kmetijstvu in s tem je jasna povezava, še posebej zdaj, ko smo se lotili tudi ponovne uporabe in pa recikliranja vode. Vemo, da velik del naše vode uporabljamo v kmetijstvu, tako da ja, vsekakor obravnavamo tudi to vprašanje. In eh, kar zadeva skupino za vode v okviru EPD, tudi spodbujamo raziskave za inovativne oblike recikliranja vode in tako naprej. Nisem čisto razumel to, kar je omenil gospod Flanagan glede nesposobnosti organiziranja sestankov, ampak ko pravi, da ljudje o tem ne govorijo, ja, ne le da o tem ljudje govorijo, celo investitorji investirajo v to področje. Ne ve, zakaj smo tako zelo presenečeni. Pri krožnem gospodarstvu imamo tudi zasebni sektor, ki je bistveno pred zakonodajo in to je tisto, kar je bistveno po našem mnenju, namreč da delujemo kot podpora zasebnemu sektorju, kajti konec koncev je zasebni sektor tisti, ki bo moral dosegati rezultate glede eh, prednosti, koristi eh, in eh, vseh procesov v okviru prožnega gospodarstva. Mm, mislim, da sem že omenil vse milijarde, ki jih EIB že ponuja za financiranje v zadnjih desetih letih za projekte krožnega gospodarstva. To pomeni, da ne le da o tem govorimo, ampak imamo ljudi, ki to že izvajajo in imamo ljudi, ki potrebujejo našo podporo. Gospa Evi, kar zadeva delovne mesta, konkurenčnost in eh, raven ambicioznosti, ja, ko govorimo o ambicijah, seveda prisluhnemo parlamentu in svetu, ampak prav tako pristuhnemo tudi vrsti drugih pomembnih deležnikov. Namreč, če pogledamo okrožno gospodarstvo z ekonomske plati, potem ja, moramo prisluhniti zasebnemu sektorju. Ko govorimo o okoljskem vidiku, moramo tudi upoštevati, kar pravijo države članice. Gospod Hojslin, ki je omenil, da je, mora to biti koristno za gospodarstvo, tu mislim, da nima smisla ponavljati pomena zasebnega sektorja, gospa Gardina in holistični pristop. Ja, mi smo obrali holistični pristop in to je tudi razlog, zakaj skušamo nekoliko razširiti eh, področje uporabe. V krožnem gospodarstvu smo začeli s papirjem, eh, plastiko in steklom, da se lotimo tudi vode in eh, celotne gradbene industrije, tekstil, les, eh, vse to in bo sestavni del. Ko sem govoril o povezavah, ena največjih prednosti, ki jih sicer prej še nisem omenil, je nižji strošek energije za procesiranje odpadnih eh, snovi. Če dam primer, v industriji aluminija potrebujemo desetkrat več energije za proizvodnjo aluminija čistega aluminija, kot pa je potrebujemo za proizvodno recikliranega aluminija. Tako da ekonomika vsekakor lahko je konkurenčna. Zdaj, kar zadeva to, kar je omenil Pirikija, omenil sem že prej pri direktivi o gnojili, da bomo na novo preučevali uredbe potem eh, zopet plastika eh, in pa onesnaževanje mori. Ne vem, zakaj temu pravimo onesnaževanje mori, ker ljubice so to čisto kopenski odpadki, ki končajo v morje, tako da se moramo osredotočiti nekoliko več na to, kar se odvija na kopnem. Ampak, če tudi želimo eh, očistiti morja obstoječe na snage, treba je spostaviti, da so vsi ti okoljski vidiki pomembni, ne le z okoljske perspektive, temveč to predstavlja pomembne perspektive, ki ponujajo tudi določene ekonomske priložnosti. Pomembna pa je tudi mm, komunikacija s potrošniki, označevanje, označbe ekodizajn in tako naprej. Vse to so zamisli, kako potrošnikom ponuditi boljše razumevanje njihove izbire. E, zdaj preoblikovanje odpadkov v energijo, ja, to vsekakor lahko razumem, to je podoben izziv kot ga imamo pri energiji oceanov, imamo podjetja, ki v to investirajo, ampak potrebujemo tudi ustrezno infrastrukturo, da se to energijo lahko tudi po mrežju prenaša. V tem trenutku za nekatere države članice, za nekatere podjetja ni težko uh, vključiti tudi to vrstno proizvodnjo električne energije na obstoječa prenosna omrežja. Kar zadeva to, kar je omenil gospod Petrle. Ne, mislim, da nismo znižali ciljev za recikliranje snovi. To, kar pa smo storili in kar je po mojem mnenju bolj pomembno, je, da smo znižali cilje proizvodnje odpadkov v prvi e, fazi. Tako da ja, primerjamo cilje glede tega, kaj in kolikšne količine recikliramo, ampak zdi se, da pozabljamo, da je ta svežen okrožnem gospodarstvu bistveno bolj osredotočen na zniževanje ciljev proizvodnje odpadkov v prvi vrsti. In tu ne gre za cilje eh, na papirju, ampak to podpiramo tudi z fiskalnimi načrti in finančno podporo. Tako, hvala lepa in še enkrat vesele eh, božične praznike. Eh, ob eh, pol šestih pa moram resnično biti na letališču. Hvala lepa, vemo, da morate iti in eh, nadaljujemo s stankom. Tako, s tem smo zaključili in eh, hvala komisarju za njegovo prisotnost in za to, da je odgovorila vsa naša vprašanja. Hvala lepa in nasvidenje. Dear colleagues, we can... Spoštovani kolegi, nadaljujemo lahko z našim programom. Gremo nazaj na dejansko točko 3 in sicer poročilo o tekočih medinstitucionalnih pogajanjih. Nadzor in dejavnosti za zagotovitev uporabe zakonodaje o živilih in krmi, prvi in drugi trialog sta potekala 9. novembra. So, zakonodajalec je imel možnost, da je razpravljal o temah, eh, o katerih eh, se mnenja krešejo, zlasti glede rastlinskega razmeždovalnega materijala. Govora je bilo tudi o časovnici in pa o prvem skupku členov. 16. decembra je potekal trialog, eh, so zakonodajalci so se pogovarjali o določbah glede nadzora v posameznih sektorjih in pa o določbah v osnovni sekundarni zakonodaji. Četrti trialog naj bi potekal 27. januarja. Naslednja točka na dnevnem redu je točka 5 oziroma točki 5 in 6 skupaj lahko razpravljamo o njih. Gre za sprejetje spremen protokola iz leta 1998 obstojnih organskih onesnaževalih, konvencije iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja. In eh, naslednja točka se pa nanaša na konvencijo in pa na protokol o težkih kovinah. Tako, nadaljeval bom v angleščini. Eh, la convenzione sull'inquinamento atmosferico distanca è e volta a tutelare. Ko gre za čezmejno onesnaževanje eh, zraka, gre vsekakor za človekovo dejavnost, gre za dolgotrajno eh, dejavnost, ki izhaja iz eh, študij od leta 72 do 77 in vse to je privedlo do sprejetja konvencije, o kateri tu teče beseda in ki je bila podpisana leta 1979 in je vstopila v veljavo leta 1983. To je bil prvi mednarodni pravno zavezojoč inštrument na tem področju. Ta konvencija določa okvir za mm, omejevanje eh, snovi, ki povzročajo čezmejno onesnaževanje zraka in tega, to smo kasneje dopolnili z osmimi protokoli, uh, ki zadevajo eh, tudi težke eh, kovine eh, in druge snovi in tudi eutrofiranje in troposferni ozon. Potem je tudi Arhoška konvencija o tajnih atmosferskih onesnaževalih in to želimo zdaj spremeniti s predlogom komisije vse stranke so tudi preučili ta protokol z vidika eh, učinkovitosti ukrepov in od leta 2007 se izvaja pogajanja o spremembah eh, besedila. Protokol je bil spremenjen leta 2009 s sklepom in to odločitev morajo zdaj vse stranke ratificirati. Eh, ratifikacija eh, sprememb sklepom sveta pomeni pomemben korak naprej v smeri boljše zaščite človekovega zdravja in pa tudi okolja pred čezmejnim onesnaževanjem. Kar zadeva organska onesnaževala in pa težke kovine, je predlog poročevalca, da se potrdi predlagane spremembe, ki so sebovane v sklepu sveta in da s tem izrazimo soglasje k točkama 5 in 6 dnevnega reda. Kakšno vprašanje, kakšna prošnja za besedo? Non c'è nessuno che chiede di parlare? Ne? Potem pa besedo lahko predamo komisiji, če želite. Potem se vsi strinjamo. Dobro, potem pa lahko gremo naprej in mislim, da bomo nekoliko pridobili na izgubljenem času pri prejšnji točki. Tako, zdaj pa nas čaka skupna razprava, točke 7.8.9, gre za ugovore v skladu s členom 105 poslovnika. In sicer za začetno in nadaljevalno formulo za dojenčke. Kolega, ki je avtor tega ogovora, ni prisoten, no ampak vidim, da že prihaja v dvorano, tako da predlagam, da morda najprej opravimo razpravo o točkah 10 do 15, ki je za razrešnico in na ta način eh, morda nekoliko napredujemo pri delu. Torej, doktor eh, ne bo kolega Taylorja, bomo upravili za razrešnico za leto 2014, eh, EFSA, EK, EEA, ECDC in pa Evropska komisija in pa tudi EMA. bom kar začel z določenimi splošnimi pripombami, ker sem poročevalec za to mnenje, tako da mi boste par minut prisluhnili. Na splošno vedel, da je ta preučitev, ko zadeva izvajanje proračuna, izvrševanje proračuna, nekako upošteva tudi poročilo o računskega sodišča in pa stikov, ki smo jih imeli s komisijo in drugimi institucijami, ki so sodelovali s parlamentom in so tudi ustrezno odgovorile na naše prošnje po dodatnih informacijah in pojasnilih. Moram spomniti, da je leta 2014, za katerega pač preučujemo te razrešnice, leto, v katerem se začelo novo večetno finančno obdobje in načrt je bil, da se ustrezno porazdeli sredstva Unije za obdobje 2014-2020. Glede na to, da gre za prvo leto večnega finančnega okvira, se je porabilo manj sredstev kot v preteklih letih in to je vsekakor nekaj, kar je zelo visoko na seznamu prioritet naše aktivnosti. Gledam direkcije za okolje o 350 milijonih eh, evrov porabile le 98,9 eh, odstotkov, kar pa zadeva odobitev plačil pa na 95,3 odstotka. Stopna izvrševanja je zelo visoka, tudi kar zadeva generacijo klima, kjer je stopna 99,7 odstotkov, kar zadeva obveznosti in 93,1 odstotka, ko gre za plačila. Kar pa zadeva generalno direkcijo za zdravje, DG SMT, za leto 2014, 244 milijonov evrov za področje javnega zdravja, 97,6 odstotka eh, sredstva je bilo uporabljenih eh, ustrezno, 75 odstotkov proračuna je bilo neposredno izplačanega ECDC, e FC in EMI in eh, tudi raven izvrševanja je 8,8 odstotka, tako da menimo, da je v polni meri tudi izpolnjena naloga, kar zadeva plačila in obveznosti, ko gre za eh, lekcije za okolje, zdravje in podnebje. Kar pa zadeva varnost hrane in eh, agencije, tu je potrebno še enkrat povdariti, da je pripisana zelo velika naloga eh, tem agencijam, ki pomagajo evropskim institucijam pri pripravi in izvajanju ustreznih politik. Potrebni so seveda eh, veliki resursi, tako človeški viri kot finančni eh, viri za izvajanje vseh teh predlogov in zato ugotavljamo, da je bilo uvedenih več ukrepov za izvajanje korektur eh, v primerjavi s preteklimi leti, sploh ko gre za eh, samo ocenevanje in pa za izvajanje sistema notranjega eh, nadzora in izvajanja letnih načrtov in to tako, kar zadeva stroške in prihodke. Enako velja tudi za manjanje Evropskega parlamenta, ko gre za različnico 2013, za področje, kjer so mm, finančni, eh, finančni kontrolingi, notranji nadzor oziroma notranja revizija, eh, kar zadeva financiranje znanstvenih eh, strokovnjakov tega organa. In zato ugotavljamo, da na tej podlagi lahko podelimo retrično komisiji, kar zadeva potrošnja na področju okoljske politike in podnebja, javnega zdravja in uh, varno hrano za obdobje 2014, mm, ne pa uh, petim agencijam, ki so tudi v mandat naše agencije, tako da uh, našega odbora. Tako da mnenja, mm, ki smo jih predložili, torej izražajo to stališče, torej pozitivno mnenje, kar zadeva izvrševanje proračuna. Zdaj pa lahko odpremo razpravo in Kar tako dajem besedo gospodu Selimoviču, ki je prosil za besedo. Much, Hvala lepa za besedo, za vsem, kar ste povedali. O teh mnenjih se strinjam, zelo skrbno sem jih prebral. Ko smo skušali narediti oziroma vložiti zadnji amandma, pa sistem ni deloval. Želel bi podati samo nekaj povdarkov. Ne glede na to, ali jih bomo veljavili um, ustno zdaj ali pisno, so pa res um, pomembni. Pri vseh petih agencijah, no, pri dveh imajo politiko boja proti goljofijam. Druge agencije take politike nimajo. Računsko sodišče je podalo pripombe glede nekaterih neustreznosti na tem področju. Zato menim, da bi bilo prav, da bi parlament oziroma naš odbor priporočal naj sprejmejo to vrstne politike v boju proti goljofijam. V nekaterih agencijah je ekonomski interes res eh, velik, zato bi jih eh, morale imeti to vrstne politike namreč. Povedal sem, da sistem takrat, ko naj bi vložil eh, predlog spremembe, ni deloval. Bomo to naredili lahko tudi naslednje leto, ampak to, kar sem povedal, se mi zdi za naš odbor zelo pomembno. Hvala lepa. Uh, no, naj povdarim, da je možno vložiti predlog spremembe do jutri, opovdne saj bo glasovanje potekalo pozneje, tako da imate še možnost jutri. Bi še kdo želel spregovoriti o tej temi oziroma temah? Ne? No, potem dajem besedo komisija, komisiji, če je seveda komisija tukaj oziroma če želi spregovoriti. Ja, izvolite. Euh, <coughs> euh, Hvala lepa, gospod predsednik. Ne samo povem, da A tudi vi zadovoljni z električno za leto 2014, ki zadeva okolje in podnebje, to ni bilo nastavno leto, kot ste dejali, gre za prvo leto novega večletnega finančnega okvira, tudi z določenimi novostmi, še posebej, kar zadeva finančne inštrumente, ki predstavljajo nov element, no, dva nova finančna inštrumenta, eden zadeva okolje, drugi podnebje. In, uh, tudi ta dva nova finančna inštrumenta sta lepo zaživela in eh, sredstva smo porabili kot predvideno. Drugi element zadovoljstva pa odpade na eh, proračun generalne direkcije za podnebje, ki je bila ustanovljena leta 2010 in zdaj leta 2014 je ta direkcija že polno delujoča in bistvu kljub nekoliko težjim začetkom. No, kot veste, leta 2014 je prav tako zaznamovalo kar nekaj težav s plačili. E, to pomeni, da smo šele januarja 2015 izvršili določena plačila za leto 2014 in lahko vam zagotovim, da smo vsa plačila za leto 2014 zaključili do konca januara 2015, eh, tako da, se, da je vsa plačila tudi ustrezno potrjena. Hvala lepa. Hvala lepa. Še kdo, mogoče drugi predstavniki komisije? Če ne, potem lahko gremo nazaj. No, Rok za vložitev predlogov sprememb je jutri do 12. opovdne. 21. januarja bomo znotraj odbora glasovali, v odboru ikon pa 23. marca. Vidim, da je gospod Taylor tukaj. Vračamo se torej na točke glede ugovorov gre za ogovore v skladu s členom 105 poslovnika. Najprej glede začetne in nadaljevalne formule za dojenčke, potem živila na osnovi predelanih žit, otroške hrane in živila za posebne zdravstvene namene. Gospod Taylor, izvolite, podajte nam um, razlage ogovorov, na to pa bomo odprli uh, razpravo. Hvala lepa. V vseh treh ugovorih bom eh, spregovoril, ki so na našem dnevnem redu. Na začetku naj pojasnim. Zaradi več razlogov sem vključen v predlog eh, resolucije. Dejstvo je, da je dojenje optimalen način eh, prehrane dojenčkov. Nikakor nisem pa proti hranjenju po steklenički, torej z formulami. To je izbira, ki jo naredijo številni starši in ki jo moramo spoštovati. Ugovore pa vlagam zato, ker želim zaščititi vse dojenčke, tiste, ki so dojeni in tiste, ki ne. Namreč trenutno zakonodaja ni taka, da bi ustrezno zaščitila starše oziroma dojenčke. Eh, Svetovna zdravstvena organizacija priporoča, da naj bi se dojenčke v prvih šestih mesecih življenja izključno dojilo. Od šestega meseca naprej pa naj bi se dodajala hrana in sicer z mm, različnimi vrstami varne, komplementarne, torej dopolnilne hrane. Uh, Podatki kažejo, da je v 21 državah članicah SZO v Evropski regiji samo 13 odstotkov dojenčkov izključno dojenih do šestega meseca starosti. Dojenje prinaša otrokom oziroma dojenčkom kot tudi materam številne zdravstvene prednosti. Evropska unija bi morala storiti več, da spodbudi to prakso. Predlog delegirane uredbe pa ni tak, ne vsebuje zadosti določb, ki bi preprečevale nepošteno konkurenco, dojenju, spodkupuje mednarodni kodeks eh, trženja formul za dojenčke, ki ga je sprejel SZO na svojih skupščinah. Uredba ne uvaja oziroma izvaja mednarodnega kodeksa, temveč nasprotno, zaradi uredbe bodo napori držav članic eh, bistveno šipkejši pri spodbojanju dojenja. Mednarodni kodeks govori o tem, da naj ne bi bilo oglaševanja in drugih vrst eh, promocije širši javnosti glede začetnih in nadaljevalnih formul za dojenčke. Predlog uredbe pa to dovoljuje in sicer v publikacijah, ki se specializirajo za to vrstne formule in pa v znanstvenih eh, publikacijah. Mednarodni kodeks to prepoveduje med tem, ko uredba ne dela tega za nadaljevalne formule in eh, nikakor ne prepoveduje oglaševanja. V svojem predlogu se zauzemam za to, da naj bi prepovedali vso oglaševanje začetnih formul, Ko pa gre za nadaljevalno formulo, pa naj bi bilo to bistveno omejeno in sicer samo na določene publikacije z lastni znanstvene. Države članice lahko nadalje omejijo oziroma prepovejo to vrstno oglaševanje. Navedbe, ki se pojavljajo na to vrstni hrani, so še en problem, namreč v uredbi je to prepovedano eh, pri začetnih formulah, ne pa pri nadaljevalnih. Na nadaljevalnih formulah so navedbe o zdravstvenih eh, koristih dovoljene na podlagi obstoječe zakonodaje. Komisija trenutno razmišlja o tem, da bi dovolila tudi navedbo o koristih um, železa, potem v koristih vitamina C pri absorpciji železa. To je sicer res, torej ta vsebina je res, uh, da drži, vendar pa ni primerno, da se to vrstne navedbe pojavljajo na nadaljevalni formuli, potem na predelani hrani. Vse to zmanjšuje pomen in pa privlačnost eh, enostavne nepredelane hrane. Menim, da bi morali v uredbi prepovedati navedbe o zdravstvenih koristih na nadaljevalnih formulah za dojenčke. Ne omenim še obvezno dodajanje kisline DHA, Gre za omega-3 maščobno kislino, ki naj bi se jo obvezno dodajalo v nadaljevalno formulo in pa v mleko za dojenčke. V tem trenutku je to izbirna sestavina, kaj ti koristi o dodajanju te kisline DHA še niso dokazane. predlagam tudi ničelno toleranco glede ostankov pesticidov v tovrstnih formulah, kaj ti eh, kakršnikoli ostanki pesticidov lahko bistveno vplivajo na endokrini sistem dojenčkov oziroma otrok. Glede tega poteka tudi zadeva pred Evropskim sodiščem. Ko gre za varnost, Naj omenim še živila za posebne zdravstvene namene. To je drugi ogovor, eh, ki ga bom opisal danes. Razlog, zakaj nasprotujem predlogu izvedbenega akta oziroma delegirana akta, se nanaša na živila za posebne zdravstvene namene, namenjena za izpolnjevanje prehrambnih zahtev otrok oziroma dojenčkov bolni otroci in dojenčke so še posebej ranljivi in dovzetni za informacije oziroma navedbe glede zdravstvenih koristi določenih živil. Te navedbe bi morali omejiti samo na znanstvene publikacije. Podobno, kot sem to povedal pri nadaljevalnih formulah, začetnih formulah, isto ne bi veljalo tudi za živile za posebne zdravstvene namene, namenjene dojenčkom in eh, majhnim otrokom. Starši, zlasti novopečeni starši, so izjemno dovzetni za take navedbe. Naj omenim še omejevanje promocije in pa oglaševanja. To je navedeno v desetem členu delegirane uredbe glede začetnih in nadaljevalnih formul. V nadaljevanju uredba navaja nekaj, kar ni v skladu z uh, začetno uvodno izjavo 18 uh, glede začetnih in nadaljevalnih formul. Saj omogoča državam članicam, da omejijo to vrstne navedbe na začetnih formulah, ne pa na nadaljevalnih formulah za dojenčke. Prav tako ni skladnosti med obema delegiranima uredbama, to bi lahko vodilo v prazn, pravno negotovost v državah članicah. Delegirana uredba ne dovoljuje zdravstvenih navedb na živilih za posebne zdravstvene namene, pa vendarle dovoljuje nekatere druge vrste navedb. V uredbah bi moralo biti določeno, da so tudi navedbe blagovnih znamk pravzaprav zdravstvene navedbe, navedbe o zdravstvenih um, prednostnih. Ne omenim še vprašanje ostankov pesticidov v začetnih in nadaljevalnih formulah eh, za dojenčke in otroke. To je skupina, ki je še posebej dovzetna za morebitne negativne učinke na endoktrinem sistemu in upam, da se bo o tem ustrezno glasovalo januarja. Na koncu ne omenim še živila na osnovi predelanih žit eh, in otroški hrani. To je tretji ugovor na tem seznamu. Zakaj nasprotujemo delegirani uredbi? Omogoča, da je v otroški hrani kar 30 odstotkov energetskih potreb zadovoljenih z eh, sladkorjem, kar je ogromno. Gre kar za 7,5 gramov na 100 gramov te hrane. To je v nasprotju z vsemi zdravstvenimi priporočili SZO-ja. SZO je septembra letos priporočal, da naj se zmanjša vnos sladkorja in sicer tako, da bodo uh, otroci energetske potrebe samo v do desetih odstotkih izpolnili z sladkorji. Uh, CZO priporoča tudi to, da naj bi po šestih mesecih materino mleko dopolnili z varno, zdravo dodatno hrano, ki ne bo vsebovala dodanega sladkorja. Zdravstveni odbori držav članic prav tako priporočajo bistveno zmanjšanje celotnega vnosa sladkorjev. To je zlasti pomembno pri dojenčkih oziroma manjših otrocih, saj se s tem preprečuje debelost, ustrezno se razvijajo občutki za okus pri otrocih, skratka, zmanjšati je treba vnos eh, sladkorjev na minimum. Sladkor žal je največji vzrok za smrt po svetu. Um, gre za večji vzrok kot um, alkohol, tobak in uh, drugi vidiki. Predlog delegirane uredbe ne vsebuje zadostnih ukrepov, s katerimi bi uh, obvarovali otroke pred uh, povečano telesno težo. Določbe glede vnosa sladkorjev bi morale biti skladne z eh, priporočili SZO-ja. V svojem ugovoru pozivam komisijo naj odloži sprejem eh, te uredbe, dokler ne bo EFSA izdala svojega poročila in dokler ne bodo sprejete tudi optimalne določbe oziroma priporočila grede začetne in nadaljevalne formule. Prav tako pozivam naj se sprejme ničelna toleranca oziroma pristop ničelne tolerance do ostankov pesticidov v tovrstnih živilih, saj so ravno otroci najbolj ranljiva skupina. Spoštovati je treba tudi priporočila grede označevanja, ki jih je izdala Svetovna znanstvena organizacija. In s tem tudi zaključujem svojo predstavitev. Hvala lepa. Zdaj lahko začnemo z razpravo. Gospod Grostet. Hvala, gospod predsednik. Verjetno ne boste presenečeni, če povem, da se mi zdijo ti tri ogovori popolnoma neustrezni in zato pozivam k zavrnitvi. Zakaj? Ko smo sprejemali uredbo iz leta 2012, nas je veliko vodilo boj s določenimi kolegi, naprimer z gospod Riz, da bi uvedli normative višjih standardov za zaščito ranljivih populacij, katerim so ti proizvode namenjeni. Delegirani akti komisije gredo v smeri boljše informiranosti potrošnikov, boljšega označevanja, eh, močnejših omejitev tudi kar zadeva reklamiranje. Mislim, da gredo ti ukrepi v pravo smer in zato se ne strinjam s stališčem zelenih. Kar zadeva pripravke oziroma formule za novorojenčke, in pa nadaljevanje formule stališče zelenih, kar zadeva eh, dojenje, se mi zdi zelo zaskrbljujoče, kaj ti prihajam, prihajate iz eh, stranke, ki ne je bila napredna, ki ščiti pravice ženske, ampak gre za dogmatično stališče, ki nekako krivi tiste ženske, ki ne dojijo ali ki včasih preprosto ne morejo eh, dojiti in to se mi zdi stališče, ki je popolnoma nespremljivo. Ja, vsi se strinjamo, da je bolje dojiti, ampak pomembno je imeti zdrave in varne alternative in eh, te morajo biti tudi v zadostni meri na voljo. In preprečevanje komercializacije alternativnih proizvodov se mi zato zdi nevarno in kontraproduktivno. Argumentacija, ki jo je razvil gospod Taylor v svoji mm, mnenju, je napačna. Zakaj? Delegirani akti namreč določajo, da se uh, prehrambene trditve, prehranske trditve, Eh, več ne uporabljajo pri eh, teh formulah, v smislu, da ne morejo trditi, da je njihovo mleko boljše od eh, materinega mleka. Forma za novorojenčke in nadaljevalna formula je pomembno tudi drugače označena, da jih lahko potrošnik tudi prepozna. Kar zadeva prehrano za posebne Eh, namene in pa tudi eh, drugi pripravki za dojenčke. Tudi tu je argumentacija na tankem ledu. Tu je cela vrsta uvodnih izjav, ki se primerja z členi besedila. In tu ne bi imeli nično toleranco, ko gre za vsebnost pesticidov, čeprav imamo danes že zelo nizko mejo, v skladu z načelom previdnosti, nekje na ravni ni sila nič, ena mikrograma na kilogram in to velja že za vse pesticide. Najprav tako omenim, da lahko žal tudi eh, mama v svojem mleku na otroka prenese, prenese pesticide, ki jih nosi v telesu. Eh, in eh, torej gre za prepoved, ki jo je nemogoče izvajati, ker določeni pesticidi so v okolju in lahko najdemo ostanke v hrani in tu je nična toleranca nerealna. Prav tako je treba spomniti, da so pripravki na eh, podlagi žitaric in na eh, hrano za dojenčke eh, sestavni del mm, rednih preverjanj za omejevanje osebnosti soli, maščob in drugih škodljivih snovi. Kar zadeva te tri ugovore, se strinjam, da postopek ni najbolj jasen, ampak treba je izpostaviti, da so delegirani akti bili sestavni del soglasja med eh, državami članicami in eh, strokovnjaki. Če želimo preprosto uničiti industrijo hrane za dojenčke, potem ja, ok, gredo ti predlogi v pravo smer, ampak eh, mladim materam, ki nimajo možnosti bodi si fizične, bodi si materialne zadojenje ali pa da zaradi svojih tudi poklicnih obveznosti nimajo vedno časa eh, kuhati za svoje otroke. Tu mislim, da treba reči pozor, pazimo na to, kaj počnemo. Ja, bodimo seveda zelo od, zahtevni, kar zadeva eh, živilsko industrijo, ki proizvaja hrano za dojenčke, ampak eh, teh ugovorov vendar ne moram podpreti. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Šaldemos. Hvala lepa, gospa Šaldemos. Øh, først tak for en meget grundig gennemgang af, af de tre. Hvala lepa. Najprej za zelo temeljito predstavitev vseh treh ogovorov. Kar se tiče poročanja v senci oziroma kot poročevalka v senci bi podprla dva ugovora. Najprej ugovor glede začetne in nadaljevalne formule. Tukaj moramo biti res izjemno previdni, ko gre za oglaševanje in pa zdravstvenih navedb na tovrstnih formulah. potrošnikom pa je vendarle treba zagotoviti informacije o možnosti, ki jih imajo na voljo. Res je, dojenčki so izjemno ranljiva skupina, zato je treba skrbno premisliti, kaj vključiti v informacije oziroma oglaševanje. Mleka v prahu ne gre preveč hvaliti. Nadalje lahko podpremo tudi ogovor glede živil za posebne zdravstvene namene. Kar pa se tiče živil na osnovi predelanih žit oziroma otroške hrane, menimo, da bi bilo napak, če bi EU oziroma EFSA dovolili da otroška hrana vsebuje kar 30 odstotkov sladkorja. Zagotovo je največji zdravstveni problem, zlasti pri otrocih, prekomerna telesna teža. Komisija zagotovo ni proti temu, da bi zmanjšali ta problem. Če pa bo komisija dovolila tako veliko vsebnost uh, sladkorja, ker EFSA še ni podala svojega mnenja, potem to nikakor ne bo dobro. In uh, ugovor je na mestu socialistom in demokratom, zato priporočam, da ga uh, podprejo. Thank you very much, Chair. Gospod Selemovič, hvala lepa. Govorim v imenu našega poročevalca v Senci, ki se žal ni mogel udeležiti sestanka. Že pred eh, več kot letom eh, smo v Evropskem parlamentu govorili o osnovni zakonodaji, eh, v zvezi s katero so predlagani ogovori. Najprej nekaj splošnih pripomb. Naša poročevalka meni, da ne moramo govoriti o ugovorih, temveč bi morali zahtevati popolno preoblikovanje predlaganih aktov, ki so bili sicer sprejeti pred več kot enim letom in ki naj bi začeli veljati in se uporabljati eh, julija 2016. Gospod Taylor eh, je predlagal samo ogovore. Naša poročevalka pa bi rada omenila tisto, kaj je Kešliter povedal na enem od parlamentarnih zaseden, pa tudi me še la vesi citiram, pozdravljamo uvedbo previdnostnega načela v besedilu. Zahtevamo, da se navedejo tudi eh, strožja pravila glede uporabe nanomaterjalov in pa izvajanja oglaševanja. Pomembno je, da ne zavajamo potrošnikov, zato bomo glasovali za besedilo. Verjetno so si zeleni premislili zaradi političnih razlogov, govorijo tudi o tem, da naj bi SZO priporočala dojenje po starosti šest mesecev, šestih mesecev. Kot liberalci smo proti omejevanju svobodne izbire pri ženskah. Ženske naj bi imele možnost, da same izbirajo, ali bodo dojele, dojile ali ne v nekaterih primerjih ne dojijo, ker jim narava tega ne dovoljuje. Naj se sedaj osredotočim na posamezne ogovore, najprej ogovor glede začetne in nadaljevalne formule. Zeleni so nas skušali prepričati, prepričati da naj bi bila oziroma da naj bi obstajala nasprotja med evropsko zakonodajo in priporočili SZO to ni res. Države članice so namreč tiste, ki sodelujejo oziroma celo posredujejo svoja mnenja in priporočila SZO-jo in sicer že desetletja. Drugi argument je eh, zelo običajen. Zeleni želijo razširiti prepoved eh, oglaševanja in sicer ne samo začetne, temveč tudi nadaljevalne eh, formule. Pri prvem branju leta 2012 je bil ta predlog že zavrnjen in sicer za več kot 100 um, glasov. Včasih uh, je treba enostavno kombinirati formule. Kar se tiče vsebnosti kontaminantov, tudi tukaj se lahko strinjamo s tistim, kar je bilo povedano glede pesticidov. Naj pa omenim, da imamo mi vendarle najbolj strogo zakonodajo, ki omogoča zgolj nič cela nič ena grama na en kilogram telesne teže, tako da so že to izjemno stroge zahteve to, kar je predlagano, je popolnoma nerealistično. Vemo, da se ostanki pesticidov vendarle lahko najdejo v nekaterih izdelkih. Res je tudi, da je komisija uh, povedala v svoji izvedbeni uredbi, da bo uh, posvečala pozornost tudi drugim snovem in da bo uporabljala seznam EFSE glede pesticidov. Še zadnja pripomba glede ugovorov. V tem primeru ne govorimo o običajnih um, potrošnikih, ko gre za živila za posebne zdravstvene namene, temveč govorimo o skupinah bolnikov, večinoma so to um, mladi bolniki, zato je treba zagotoviti jasne razumljive informacije in pa omejiti oglaševanje. Zdravstveni strokovnjaki morajo dobiti znanstvene informacije in ne oglaševanje. Naša poročevalka se zauzema za to, da bi v celoti pregledali oziroma revidirali predlagano zakonodajo, zato meni, da preprosti ogovori niso dovolj, zavračamo vse tri ogovore. Hvala lepa, gospa Gudi. Euh, euh, Hvala lepa, ker zdaj to, kar je gospod Tedor glede hrane za uh, dojenčke, izpostavlja kar nekaj ključnih vprašanj, kar zadeva osebnost uh, pesticidov in pa tudi označevanje. Dejstvo je, da je dojenje najboljša rešitev, tako da lahko samo obžalujemo, da se priporočila Svetovne zdravstvene organizacije za dojenje v prvih šestih eh, mesecih eh, in pa tudi označevanje ter eh, marketinški prijemi tu niso izpostavljeni. Kar zadeva ravno vprašanje označevanja, podpiramo, tukaj pa je gospod Taylor ženska, ki želi dojiti, mislim, da mm, na njo ne bo, vplival, kakršno, ne bo vplivala kakršnokoli osebnost. Eh, vzorce res pa je, da se tu ustvarja nekakšen eh, zaprt trg. Glede nične tolerance za pesticide, priporočila komisije vse, kar so lahko stvar razprave, tudi v teh formulah in eh, zato se strinjamo z gospodom Tedrom, kar zadeva odsotnost glifozatov v formuli, ki je najbolj uporabljen pesticid na svetu, kar zadeva GSO, tudi te bi lahko dodali v seznam izključenih proizvodov, kar zadeva vključevanje DHA-jev, kar je maščobna kislina, ki se uporablja v formulah, ta ni pokazal nobenih jasnih priznosti za dojenčke in študije izkazujejo tudi določene zlorabe na tem področju. Eh, DHA, ki se uporablja kot nadomestilo, ni namreč primerljiv z DHA-jem v materinem mleku seznam deležnikov za pripravo teh delegnih aktov je potrebno objaviti, tu se strinjamo, ker zadeva eh, predeljne proizvode na podlagi žitaric in proizvodov pečenčka, tu se strinjamo, da obstaja eh, tudi nevarnost eh, debelosti zaradi dodanega sladkorja in da tu ne prihaja do spoštovanja priporočil Svetovne zdravstvene organizacije. Prav tako pa se strinjamo s poročevalcem, kar zadeva dejstvo, da ti proizvodi ne sme biti predmet eh, oglaševanja in eh, da ne sme tudi biti eh, v teh reklamah nikakršnih prehamnih kreditov. Strinjamo se torej s stališčem poročevalcev oziroma populacija mnenja. Hvala lepa. Grazie, molto rapidamente. Gospa Gardini, hvala. Na kratko, no, meni se zdi, da Ja, ko poslušamo kolega, ki je opisal vse tri primere in tudi ustrežno motiviral svoj ogovor, ampak eh, ne vem, ali je spremljal delo v prejšnjem sklicu, ki nas je privedlo do teh dokumentov, ki smo jih. Eh, na koncu izglasovali, ampak eh, ravno zaradi teh pomislekov smo opravili vse delo, ki smo ga opravili. Što je za dolgo problemno delo, trajalo je več kot dve leti in zato se mi zdi, eh, kot da eh, tu zdaj ponovno obravnavamo isto tematiko. Torej, upravili smo delo, upoštevali vse pomisleke, ki so bili izraženi, ampak danes se zdi, kot da delamo korak eh, nazaj v času in smo zopet na točki nič. Ampak eh, nismo na točki nič. Vse to je že bilo obravnavano, vse to smo že preverili, se poglobili v to, upoštevali tisto, kar je upoštevati treba in rezultat, ki je pred nami, je optimalen rezultat, katerega namen je ravno odzvati se na vse te pomisleke in upoštevati vse te pomisleke. Kolegica je prej dejala, da bi morale države članice imeti možnost eh, omejevanja oglaševanja. In ja, o tem je že govora. Namreč, da države članice lahko sprejmejo tudi dodatne omejitve, kar zadeva oglaševanje, ki je dovoljeno le v specializiranem tisku. Dolgo smo govorili o eh, DHA in omega-3, kaj ti gre za zelo znano snov, ki je deležna pozitivnega mnenja eh, javnosti. V preteklosti se je omogočalo prostovoljno uporabo in to je prevedo do nekakšnih konkurenčnih eh, omejitev za tiste, ki niso uporabili eh, teh tritev oziroma teh snovi. Tako da tu gre za to, da se umakne določene prednosti, ki nimajo nobene eh, resne prednosti za uporabnika, ampak lahko pa seveda pomenijo drugačno odločitev pri izbiri. Menim, da če bi sprejeli te tri ugovore, bi to pomenilo veliko škodo, kajti vse pomisleke smo obravnavali zelo resno in če bomo zdaj resnično začeli vse od začetka, torej teh, te, ti dve leti dela, torej pomenita tudi veliko mero pravne negotovosti in to bo pomenilo tudi veliko škodo, ne le za to panogo, kajti enkrat, ko te stvari na ta način eh, zagodamo, je težko narediti korak nazaj, izgubljajo se delna mesta in tudi pri potrošnikih. Gre za to, da nova uredba vendarle že ponuja več zaščite, kot jo imamo danes. Želim torej povedati, da vsi ti pomisleki, ki so bili izpostavljeni v teh ugovorih, smo že obravnavali, ne nujno tudi v tem odboru, ampak tudi drugot. Um, in eh, sicer smo res opravili zelo, zelo natančno in poglobljeno uh, obravnavo. Tako da menim, da bi bil ugovor v tem primeru napaka. Gospa Gentile. Si, grazie, presidente. Hvala lepa, predsedujoči. Ja, sama sem eh, zdravnica, pediatrinja. Hm trenutno pač ne prakticiram, kot je očitno, ampak mislim, da je vendarle pomembno tu podati oceno o tem mnenju tudi kolegov iz skupine SD. Prebrala sem eh, te ogovore tudi v luči dela ki je bilo opravljeno pri teh dokumentih in moram reči, da se mi zdi to stališče jasen korak v napačno smer sicer. Eh, ja, dejstvo je, da so to področja, ki jih je potrebno obravnavati. Ja, nobenega dvoma ni, da je dojenje eh, tisto, kar je vsekakor v ospredju, to je najlepša izkušnja, ki jo lahko eh, ženska ima z otrokom, konec koncev to tudi določene težave, ki ne, tudi zdravstvene, ki ne omogočajo uh, tega in eh, če se dotaknem tega, kar so dejali ostali, dokum, ostali kolegi, tu je tudi uh, način organizacija dela, potem eh, tudi negotovost eh, sistemu socialne zaščite tudi v podjetjih, potem eh, ravnovesje med poklicnim in družinskim življenjem, ki resnično ima vsakodnevni vpliv na življenje žensk, ki se vračajo na delo. To je zopet povezano tudi z vprašanjem materinskega in porodniškega dopusta. O tem ne bomo govorili danes, ampak vsekakor bomo o tem govorili v prihodnje. Skratka, sama menim, da bi bilo pomembno države članice pozvati k bolj eh, spravni politiki, ko gre za eh, dojenje. Mislim, da ima smisla tu uporabljati nekih demagoških prijemov v smislu dojenje, korelacije med dojenjem in revščino in tako naprej. Treba je se osredotočiti na znanstvene argumente. Pomembno pa je, da odpravimo tiste situacije, ki dejansko lahko dajo prednost eh, eni izbiri pred drugo, sploh ko nastopijo določene težave. In sprašujem se, zakaj v moji državi, naprimer, bolnišnice brezplačno dobivajo te formule, ki jih potem dajo naprej eh, materam. Eh, to so takšni majhni pojavi, eh, ampak vendarle mislim, da je bilo potrebno predpisati drugačna pravila na tem področju. Predsednik že maha s kladivcem, tako da bom zaključila, ampak prosile bi za še en premislek, preden se odločimo dokončno v skupini. Hvala, gospod Ek. Danke, Herr Präsident. Hvala lepa, predsednik. Samo glede ene točke pri teh treh ugovorih gospoda Taylorja bi rad spregovoril. In sicer, kar se tiče začetne in nadaljevanje formule za dojenčke, ki bi naj imeli visoko raven sladkorja. Svakinja in sestra sta neurologa, psihiatra in vprašal sem jo nekoč, zakaj otroci tako radi in tako veliko jedo sladkari. In sta mi razložila. Ko otrok dobi hrano z visokosebnostjo sladkorja, nastanejo v tistem trenutku nove neuronalne povezave v možganih otroka, ki v določenih predeljih možgan spodbudijo pozitivno skip. In pri vsakem dotaku sladkorja se ta se nova neuronalna točka v možganih tudi oblikuje. Torej, s tako ravnjo sladkorja ustvarjamo generacijo odvisnikov. To je dejansko odvisnost in vemo, kakšne negativne posledice ima visoka vsebnost sladkorja za zdravje iskreni, moramo biti. Industrija s tem dosega to, da že otroke zasvojijo in jih navajajo na določena živila. Vsebnost 30 odstotkov sladkorja, to je neodgovorno, to je že skoraj da zločinsko. Thank you very much, uh, Hvala lepa, gospa Melior. Hvala, predsednik. Hvala lepa, predsednik. Tako se pridružim. Predhodnikov ne bom pa tako dogmatična kot gospod Ek. Tudi meni se zdi pomembna velika razlika določb zdravstvene organizacije. Do 10 odstotkov pravijo, mi pa smo pri 30. In sedaj vprašanje komisiji, zakaj te aktualne ocene VHO-ja niso prevzete kaj ti vidimo, da je veliko debelosti v Evropi in zato moramo paziti, da bo prehrana dojenčkov, malčkov, otrok ustrezna in ta osebna sladkorja se mi zdi visoka. Potem še drugo vprašanje za komisijo. Nična toleranca, kar se tiče ostankov pesticidov, je to v svetu, v katerem živimo, dejansko možno doseči? To se sprašujem tem smo se pogovarjali že o drugih uredbah in mislim, da moramo biti praktični in ugotoviti, kaj se da doseči in kje so meje možnega. Thank you very much, uh, Miss Sommer. Hvala lepa, gospa Sommer. Ja, vielen Dank. Um, ich muss ehrlich sagen, die... Hvala lepa. Argumenti zelenih, nerazumenih, po mojem, so to ideološki ugovori. Seveda si tudi jaz želim favoriziranje dojenja. Zelo sem za to, tudi sama sem dojela šest mesecev, vendar pa nekje pa potem to ni več dovolj in je potrebno pač dodajati hrano. Takrat nisem delala, veliko prijateljic pa je bilo takih, da niso mogli ostajati doma. Niso imeli tega luksuza in so pač morale prej odstaviti otroke, ker pač to ni bilo možno to je pač realnost. Zato pač imamo določene proizvode. Delegir, delegirani pravni akti komisije tudi pravijo to. Dojenje je najboljše za dojenčke in tudi omejujejo, zelo omejujejo oglaševanje določenih proizvodov. Zdravstvene izjave so prepovedane v veliki meri, in potrošniki lahko potem jasno eh, razlikujejo med začetno nadaljevanjem formulo in eh, živili na osnovi pridržanih žit. Torej, ne vidim, kje bi tukaj bila nerealna konkurenca z dajanjem, če bodo torej proizvodi imeli navedbe, ki bodo popolnoma jasno izpostavljale prednosti dojenja. In to mora biti, to, to mora biti tudi posebna opomba. Torej in potem oglaševanje za nadaljevanje formule, tudi to je zelo omejeno strani komisije. In eh, otroško mleko se lahko oglašuje samo v m, mm, strokovnih revijah. Zato se mi zdi splošna prepoved preveč. To, ti strokovni, to strokovno gradivo torej, ni gradivo za starše, to je gradivo za medicinsko osebe, torej pač strokovno gradivo in starši tega ne berejo. In ker je to predvideno za zdravstveno osebje, se mi zdi, da je preveč, da bi dodajali potem nekatere navedbe za te proizvode. In če potem imamo na proizvodih zdravstvene trditve, potem to ustreza nekaterim pravilom zakonodaje in moramo pač eh, se boriti proti temu. Ne gre za to, da imamo pravni vakum. In potem še nekaj in to je bilo že omenjeno strani drugih govornikov. Države članice lahko spremajo strože ukrepe, če se jim zdi, da je to potrebno. Ja, kaj si pa sploh še želimo, teh ugovorov torej ne razumem. In številka svetovne zdravstvene organizacije se mi tudi ne zdi prav razumljiva. Veliko priporočil zdravstvene organizacije, ki ne ustrezajo navedbam organov v državah članicah. In imamo tudi EFSO, svoj pristojni organ, ki tudi podaja priporočila na to temo. Kar se tiče najviše osebnosti sladkorja in meje za meje Svetovne zdravstvene organizacije, pa se mi zdi to tudi sporno. Ni neke določene meje. Kolega Ike ima prav. Telo ne potrebuje sladkorja. Lahko torej otrokom tudi že povemo, koliko sladkorja je potrebno in jih pač usmerjamo v nižjo osebnost. To lahko tudi z odraslimi počnemo. Tudi to sem sama že doživela. Vendar pa mislim, da se moramo držati priporočila vse in to podpira tudi Nemška družba za prehrano. To je organ znanstvenikov, ki se že desetletja ukvarja s tem in vpliva na politiko in ta Nemška družba za prehrano vidi te določbe zelo tudi kritično. Še prav posebno ta petodstotna meja za dovajanje energije. In to pravijo temelji na šipkih dokazih. In to je tam že pomembno. Torej, tudi priporočila SZO morajo biti preučena, ne smemo temu kar slepo slediti. In potem morda je pomembno še omeniti, priporočila SZO se nanašajo ne na mlečni ali mlečni sladkor ali fruktozo, ki sta naravno proizvodi. Torej, te meje so tudi zavajajoče do določene mere. In potem še pripomba komisije, kar se tiče primerne starosti za uh, dodanje hrane. Seveda, hrana tako ali tako ni primerna za dojenčke, zato se mi zdi kritika zelenih. Uh, preveč odločna. S temi novimi pravili imamo najstrožja pravila za dojenčke in mačke. Nadaljnja, nadaljne zaostrovanje teh pravil, kot si zeleni to želijo, pa se mi zdi odveč. Tega ne potrebujemo. Imamo dovolj dobrih pravil. Poleg tega mora biti navedba, da je dojenje vedno boljša izbira za otroka, biti navedena na vseh proizvodih. Pa kaj si še želimo? Zato bi morali povedati staršem, bi morali povedati staršem zdravstveno osebi, strokovnjaki. Sedaj pa bomo imeli to tudi na proizvodih. To je pomembno, tako kot je pomembno tudi pri zlorabi alkohola. Veliko je potrebno še postoriti. In ne smemo pozabiti, to sem dejala že v vodoma, da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 nadaljevanih formulah, kaj ti imamo dejstva, imamo podatke. Če imamo ta dejstva in podatke v medijih in če jih predstavimo objektivno, nesporno, ali je to že oglaševanje, kaj ti če da in če želimo to prepovedati, tudi torej tako oglaševanje, potem bomo dejansko prepovedali proizvod sam, kajti potencijalni potrošnik ne bo imel dostopa do informacij, ki jih potrebuje. To je potem posredna prepoved proizvoda. Če imamo zdravstvene navedbe ali navedbe, ki pravijo, da je dojenje najboljše, da so proizvodi boljši kot dojenje, če to trdimo za nadrevalno formulo ali začetno formulo, moramo to seveda prepovedati, vendar pa objektivne informacije, če bomo to prepovedali, potem bo pa to dejanska prepoved proizvoda samega. Chair, Guinness. Hvala lepa, naj podprem Gardini, Zomer in še nekatere druge. Naj povem več o svoji vzgoji. Sem ena osmih otrok in mati je prepovedala dodajanje sladkorja v stekničke ali tudi v čaj ali pa v mleko, ki verjetno seveda tudi ni bilo pasterizirano. In Pustite, oziroma je dodajala sladkor, pa nisem tako slabo zrasla, kaj ne. In potem drugič, lastna izkušnja, kajti imam tudi sama štiri otroke in vse štiri sem dojila, tudi dvojčka in ponosna sem, da sem to počela, vendar pa to ni enostavno. In tisti, ki pravijo, da je da ene najboljše, tega niso nikoli um, dali skozi. To je zelo zahtevno in odbor ne sme moralizirati o izbirah. Ta odbor si mora ogledati delegirane akte in se odločiti, ali ustrezajo svojemu namenu. In po mojem je tako. Drugi del te razprave pa lahko vodimo kje drugje. Kdaj drugje? Podpiram to, kar so dejali kolegi in zavračam veliko navet eh, kolegov zelenih, vendar pa torej bi se mi zdelo, da bi potem lahko naredili matere še bolj nervozne z nekaterimi vašimi prispevki. In vem, ko sem bila mladi mati, ko sem bila mlada mati, je to zelo enostavno storiti, torej narediti te živčnega. Se pa čujem, gospod Taylor, podali ste pripombo o oglaševanju in dejali ste, da matere in očete ne, morajo dobro izbirati saj moramo spoštovati izbiro ljudi in sposobnost, da znajo brati. Morda je bila mat, moja mati imela srečo, da takrat ni bilo preveč pravil in da nihče ni pravil, da se odkore ne smemo dati v stekličko. Torej, mislim, da sedaj počnemo pravo stvar za matere, očete in otroke in mislim, da moramo podpreti delo komisije, ne pa tega zavrniti. Hvala lepa. No. Hvala lepa. Tako sedaj pa komisija. Bilo je kar nekaj vprašanj za komisijo. Besedo dobi komisija. Hvala lepa. Hvala lepa za to razpravo. Najprej bi rada jasno povedala, da se Evropska komisija strinja z mnenjem znanstvene srednje, da je dojenje seveda tisto, ki ga moramo najprej podpreti pri prehranjevanju otrok. Sedaj pa bi rada omenila nekaj pobud, ki so pomembne za komisijo na tem področju. Podpiramo države članice v kontekstu akcijskega načrta glede debelosti otrok 2014-2020. Prav tako imamo pilotni projekt skupaj, together, za promocijo zdravega načina življenja in dojenja mater. Prav tako imamo prizadevanja z državami v razvoju, ki so opisano sporočilo komisije za nov politični okvir za vzpodbujanje dojenja otrok. In potem, da ne smemo pozabiti, da ima vsaka mati pravico izbrati, ali bo dojila ali ne. In mislim, da se vsi strinjamo, da je končna odločitev osebna. In zato torej je pomembna odgovornost komisije in Evropske unije in mi moramo najprej zagotoviti, da ta izbira ni negativna strani zunanjih faktorjev, da ne vplivajo zunanji faktorji na to, zavajočimi informacijami na starše in zdravstvene delavce, ker bi jih to lahko dvanilo od dojenja, pa tudi, ko se mati odloči, da ne bo dojila, imajo alternativni proizvod, ki zadovoljuje prehranske potrebe otrok in dojenčkov. In v tem duhu smo torej tudi oblikovali ta delegirani akt. Delegirane uredbe temelijo na najnovejših znanstvenih dognanjih, je vse, ker je to na voljo, in temeljijo tudi na širokih posvetovanjih držav članicah in vseh zainteresiranih strani. Naj povem še nekaj o tem, kaj ti videli smo, da je v tem predlogu rezoluciji soglasje o preglednosti. Naj vam zagotovim, posvetovanja so bila izvedena z vsemi zainteresiranimi strani, tudi z nevladnimi organizacijami. In komisija je bila odprta in pregledna, kar se tiče sprejema tega dirigiran akta. In prav tako besedilo se je razvijalo, kar se tiče zaščite potrošnikov in pripričano sem, da so nevladne organizacije, ki so tudi tukaj v tej dvorani, tiste, ki lahko to potrdijo. Delegirani akti imajo veliko krako naprej, kar se tiče zaščite potrošnikov in podporo za dojene. Naj omenim le nekaj teh elementov. Veliko navedbe sedaj prepovedanih na začetnih in nadaljevanih formulah. In moramo razlikovati med začetno in nadaljevalno formulo. To smo tudi zagotovili. Prav tako imamo kar precej novih omejitev za živilo za posebne zdravstvene namene. In tukaj nas je navdihnilo to, kar velja že za eh, nadaljevanje začetno formulo. In gospa Grostet je že omenila, nekoliko presenečeni smo, ko vidimo, da ta predlog resolucije odpira nekatera pomembna področja politik, kjer smo se že dogovorili, svet, komisija in parlament, ko smo se pogajali o osnovni uredbi. Strinjali se boste, da ko sprejmemo delegirane akte, mora komisija ostati znotraj mandata, ki ga je dobila od sveta in parlamenta in se ne mora odmakniti od odločitev, političnih odločitev v osnovnih aktih, kajti to bi preseglo poplastila. <clears throat> Naprimer, zahteva, da bi naj nadaljevalna formula bila kot začetna, kar se tiče oglasovanja, to je že bilo vključeno v predlog spremembe, ki je bil zavrnjen z večino skoraj 100 glasov v Evropskem parlamentu, ko je bilo govora in ko smo sprejemali osnovno zakonodajo. Kar se tiče oglasovanja, torej bolj specifično, res je, ECA je dejala, da je sestava nadrevanih formul, da bi naj bila taka, podobna, ne pa enaka začetni. Mnenje EFSE govori torej o sestavinah, o vsebnostih. Vendar pa moramo vedeti, da je vloga obeh formul različna. Začetna formula je edini proizvod, ki ga dojenčki zaužívajo od rojstva naprej na mesto dojenja. In tukaj ne sme biti oglaševanje. Kaj pa se tiče nadaljevanih formul in drugih formul, ki jih uporabljajo po 4-6 mesecih, ko se začne torej tudi še dodatno uvajati hrano, pa moramo poskrbeti za to, da običajna hrana, ki jo otroci, dojenčki, lahko jedo, mo, lahko, morajo imeti te zdravstvene navedbe. In lahko si predstavljamo scenarij, ko bi starši ali zdravstveni delavci preferirali običajno hrano, čeprav ta ne bi bila primerna za otroke, ko bi bila vsebno sladkorja visoka ali ko, naprimer, hrana ne bi bila priporočljiva lahko, naprimer, pravimo, da kravjomika naj ne bi dajali dojenčkom. Enako velja torej tudi za zdravstvene navedbe. Kot je bilo omenjeno, dirigirani akti tukaj delujejo bolj strukturirano. Vse navedbe v začetnih formulah so prepovedane. Kar se tiče nadaljevanih formul, pa bodo odločitve sprejete po vredbi o navedbah, ki zadeva tudi razvoj otrok in zdravje otrok. In mislim, da je znano, da v skladu s to uredbo lahko uporabljamo samo navedbe, ki so podprte znanstveno, ki ne zavajajo potrošnikov. In prav tako ne smemo pozabiti, da je Evropski parlament imel in še ima možnost nazora pri vseh začetnih in razvojnih formulah in tudi pri navedbah. Torej, imeli bomo možnost se še naprej pogovarjati o tem vprašanju v prihodnosti. Sedaj pa še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 potem ko Epsa razloži vse možne vplive DHA na začetno formulo, potem zaključijo, da bi se zdelo dobro, če bi DHA v podobnih podobnem obsegu kot dajenim otrokom dali tudi v začetno formulo. Vendar pa, glede na zadane podatke, ne moramo točno vedeti, kaj se dogaja s tem DH in EFSA podpre določene sestavine samo takrat, ko eh, vedo, da je to dobro za dojenčke in otroke. Če EFSA torej ne bi bila stotsotno pripričana, da DHA je pozitiven, potem tega ne bi priporočila. in seveda tudi zdravstvena tveganja niso podprta znanstveno glede DH. Sedaj pa še nekaj o pesticidih. Tukaj bi rada izpostavila, da delegirani akti že zahtevajo nično toleranco. Zelo blizu smo tej nični toleranci z omejitvijo, ki je ni cela nič ena miligrama na kilogram, to je torej maja kvantifikacije in to temelji na previdnostnem načelu. Poleg tega smo EFSO že zaprosili za to, da aktualizira podatke in pravila o pesticidih na podlagi najnovejših znanstvenih dognanj. To smo storili že oktobra 2014, vendar pa žal EFSA ni imela časa, da bi izpolnila to še pravočasno pred sprejetjem delegiranih aktov. Prav tako smo z toga določbe, kot jih imamo pri pesticidih, želeli imeti tudi za živila za posebne zdravstvene namene. In potem raven sladkorja v dojenčkovi hrani, tukaj. Smo res prenesli pravila, ki so veljavi v tem trenutku. Zavedamo se, da moramo spremeniti sestavo, zahteve za sestavo teh proizvodov. Vendar pa EFSA mora podati znanstveno mnenje na to temo in sicer v časovnem okviru, ki je združljiva časovnim usporedom komisije za sprejemanje dirigiranih aktov. To je bil juni 2015 in veste, da je EFSA nekoliko omejena kadrovsko in pač jim ni uspelo to vse narediti. Imeli smo že mnenja za športno prehrano in druge izdelke. EFSA je že podala zavezo državam članicam in vsem zainteresiranim skupinam, to lahko vidite v zapisniku, pa tudi v odgovorih na prometano vprašanje, da takoj, ko bo prenos projekt končan, bomo poslali zaprosilo za, prosilo za znanstveno mnenje EFSA in bomo skur, začeli pripravljati revizijo pravil. Torej, končno, naj vas spomnim, da če dirigirani akti ne bodo sprejeti, potem to pomeni, da bodo trenutna stara pravila ostala v veljavi. Po našem mnenju, ugovor ne bi izboljšal razmer v primerjavi s tem, kar imamo danes in bi zgolj upočasnil postopek revizije in znanstvene aktualizacije, ki sedaj že teče glede pesticidov in kmalo tudi glede ravni sladkorja. Kajti, če bo prišlo do ogovora, bo to pomenilo, da bomo morali počakati na glasovanje na plenarki, potem pa bo komisija se morala interno pogovoriti o daljem postopku po ogovoru. če, bodo, če bi želeli izpolniti nekatere eh, zahtev te resolucije, in to so znatne spremembe tega, kar imamo, potem bi verjetno morali pripraviti tudi oceno vpliva. In to pomeni, da bi aktualizacija pravil se odmaknila v prihodnost in potem pač se komisija ne bi mogla več zavezati tej ambiciji sprejetja teh dirigiranih aktov v določenem časovnem okviru. Za vprašanje smo seveda na voljo tudi na bolj tehnični ravni. Hvala lepa. Gospod Taylor, se želite odzvati? Zelo pozni smo že. Zelo na hitro, minutka, prosim. Minuta. Zanimivo je, če se vse nas obtožujejo na zelene. Nikoli me pa niso obtožovali, da sem član policije, ki skrbi za dojenje. Gospa Grostet, če bi natančno prisluhnili, bi slišali uvodoma, da na noben način nisem proti stekleničkam, proti formulam in priznavam pravico staršev, da se odločajo, kako bodo torej prehranjevali otroke, pa naj se gre za izbiro ali potrebo, ker pač to morajo storiti. Želim biti politik in želim izboljšati razmere za voljivce v svojem volilnem eh, okraju. In gotovo smo vsi taki, vsi se trudimo za to, da bi naši malčki in dojenčki živeli kar najbolje. Seveda, dojenje je najboljše, to ni sporno. Vendar pa zdravstvena organizacija pravi, da samo 13 odstotkov v 21 evropskih držav, ki so jih preučili, izključno dojijo. To je torej dejstvo. In potrebno bo zagotoviti porast tega. Nadomestki so seveda pomeni, vendar pa ne smemo oglaševati. Če bomo dovolili oglaševanje nadaljne formule, bo to grozilo zdravje otrok. Oglaševanje nadaljne formule bi moralo biti popolnoma prepovedano, ker bi potem bili starši izpostavljeni zavajojočemu oglaševanju in bi to mogoče potem spodbudilo prekomerno težo pri otrocih, pri otrokih. Lubiranje in oglaševanje, to je vse globalno oglaševanje za večji tržni delež na tem že tako donosnem trgu. Zato torej prosim, ukrepajmo, zavrnimo to in delujmo v skladu zdravim otrok. Hvala lepa. 14. januarja bomo glasovali v odboru Envi in če bo resolucija sprejeta, bomo potem na januarskem plenarnem zasedanju o tem glasovali tudi tam. Tako sedaj pa še zadnja točka na našem dnevnem redu. To je izmenjava mnen z Evropsko komisijo o kriminalu povezanem s prosto živečimi živalmi. In sedaj dam besedo takoj komisiji za predstavitev. Ne prav dolgo, prosim. Good afternoon, honorable members of the European Parliament, ladies and. Uh, Spoštovani gospe in gospodje, trgovina s prosto živečimi živalmi, kriminal povezan s prosto živečimi živalmi, to niso novi pojavi, vendar pa je obseg, narava in pa učinek v zadnjih letih bistveno drugačen. To se je spremenilo ne gre samo za nekatere ikonske, tako rekoč, eh, vrste, ki so skoraj pred izumrtjem, gre tudi za to, da to preprečuje trajnosten razvoj, omogoča pa razmah organiziranih mrež. Zato se zahvaljujemo Evropskemu parlamentu za izkazani močen interes v uh, ta pojav. Januarja 2014 je parlament že sprejel resolucijo. Več kot 81 parlamentarcev je komisarju Veli tudi poslalo zelo močno pismo podpore. Pomembno je, da ta tema dobi podporo na najvišji politični ravni. Julija 2015 je to obravnaval tudi OZN, ki je izdal prav tako resolucijo naslovljeno na voditelje držav iz skupine G7 glede boja proti kriminalu povezanega s prosto živečimi živalmi. Danes eh, mi je v veselje, da vas lahko obvestim o napredku pri pripravljalnem delu, ki ga je izvedla Evropska komisija. Kmalo bomo lahko sprejeli akcijski načrt glede prosto živečih živalmi. 3. marca 2016 naj bi bil ta načrt tudi izdan. Veste, da je to tema, ki obravnava več sektorjev, več področji. Gre za več sektorski pristop. V Generalnem direktoratu za okolje tesno sodelujemo z drugimi službami Evropske komisije, z različnimi eh, generalnimi direktorati, službo za zunanje delovanje in nekaterimi agencijami. Osredotočili se bomo na tri ključne prioritete. Najprej preprečevanje trgovine s prosto živečimi živalmi, potem uveljavitev obstoječih pravil in pa boj proti organiziranemu kriminalu z bolj učinkovitimi sankcijami. Okrepili bomo tudi naše sodelovanje z globalnimi partnerji, z državami vira, tranzitnimi državami in pa končnimi državami tega kriminala. Sodelujemo tudi z prihajajočim nizozemskim predsedstvom, ki bo prav tako delalo na tej pomembni temi. Predsedstvo bo verjetno pripravilo sklepe sveta in upamo, da bo te podporil tudi Evropski parlament. Intenzivno delamo tako na akcijskem načrtu, kot tudi na drugih eh, instrumentih. Naj eh, omenim samo dva. Pripravili bomo sestanek eh, stalnega odbora in sicer januarja, ki bo pregledal nacionalne akcijske načrte. Države so jih morale oddati in sicer tiste države, ki so zlasti povezane oziroma ranljive, ko gre za kriminal povezan s prostoživečimi živalmi. Prav tako bomo obravnavali a, ukrepe glede prekinitve trgovine z najbolj a, s tistimi državami, ki jih to najbolj zadeva. Okrepili bomo tudi sodelovanje z nekaterimi državami, zlasti preko okrepljenih eh, diplomatskih eh, vezi. Bili smo že na več eh, misijah v Laosu in v nekaterih drugah, drugih državah. Akcijski načrt bo, kot sem že povedala, predstavljen v ustreznem času in sicer v prvem četrtletju leta 2016. Hvala lepa. Hvala lepa. Začnemo lahko z razpravo. Gospod Kelendi. Yes, thank you, Mr. Chairman. Hvala za besedo. Hvala tudi komisiji za predstavitev trenutnega stanja. Ko sem se začel ukvarjati eh, s to temo pred nekaj leti v parlamentu, je bil ta pojav, zdaj zame, relativno nov. Dosežek smo dosegli na papirju, moram reči. Imamo resolucijo parlamenta, potem sporočilo Potekal je tudi postopek eh, posvetovanja, organizirana je bila široka konferenca pred skoraj dvema letoma tukaj v Bruslju. Veliko je bilo že storjenega. Zdaj imamo pred sabo tudi načrt, ki opisuje tri možnosti. Dve možnosti nista podprti zakonodajo, ena od njih pa temelji na novem zakonodajnem predlogu. Govori se, da naj komisija ne bi izbrala tretje možnosti, torej te, ki je povezana z zakonodajo. In moje vprašanje se nanaša ravno na to. Doslej smo večino od naših evropskih politik utemeljili na priporočilih iz leta 2007. Tu rekel bi, je predvsem področje okolja, pa tudi z drugimi področji je povedano. Žal priporočila doslej niso bila dovolj učinkovita. Države članice ne počnejo tistega, kar se jim priporoča. Zato moramo svoje dejavnosti okrepiti. Če si pogledamo prvo in pa drugo opcijo, ki jo prinaša načrt, potem boste videli in se boste strinjali, da gresta ti dve možnosti malce preko preteklih priporočil. Ampak, če pa pogledamo vedno večji obseg trgovine eh, kriminala in kriminala na tem področju, potem to enostavno ni dovolj. Menim, da moramo pokazati resnost eh, in sicer tudi z ustreznimi zakonodajnimi podlagami. Kriminal povezan s prostoživečimi živalmi je enako hud kriminal kot denimo trgovina oziroma tihotapljanje ljudi. In uh, če bosta ena država ali dve državi članici pri tem neučinkoviti, neučinkoviti pri izvajanju teh priporočil, potem enostavno ne bomo dosegli ustreznih rezultatov. Komisijo zato pozivam, da problem obravnava kot res nujen problem in tudi bolj ambiciozno naj ga obravnava. Vem, da bi nekatere države članice želele storiti mnogo več. Nekatere države članice pa predvsem zanima vprašanje stroškov, pa potem um, subsidijarnosti in tako naprej. Na sedmi strani tega načrta roadmap je opisana druga možnost, ki naj bi bila omejena, ker ne bo vodila do vzpostavitve novih obveznosti. Če to berem, potem imam občutek, da uh, ta možnost enostavno ne bo učinkovita. Glavni cilj te možnosti naj bi bil, da se ne ustvarijo nove obveznosti. S tem se kriminal, povezan s prosto živečimi živami, zagotovo ne bo ustavil. V komisiji dela veliko ljudi, ki so zelo predani eh, temu področju. To moram povedati. Isto velja za posamezne države članice. Komisiji želim veliko poguma v naslednjih mesecih. Zagotovo bo komisija dala močno sporočilo o tem, tej pomembni temi političnim akterjem. Hvala lepa. Hvala, gospod Ek. Danke, ja, komisar. Hvala lepa komisiji za predstavitev. Mednarodna trgovina, mednarodni kriminal povezan s prosto živečimi živalmi vpliva tudi na poslabševanje biotske raznovrstnosti na našem planetu. To moramo vedeti. Ko živalska vrsta izumre, je nikakor ne moremo zopet ustvariti, nikakor ne moremo z ničemer ponovno nabaviti. Za naše prihodne generacije moramo ohraniti naravo, naš planet, ko pridemo na ta svet, naj bi ga zapustili v taki obliki, kot smo ga prejeli. Zato akcijski načrt komisije glede kriminala povezanega s prosto živečimi živalmi, po mojem mnenju, nikakor ni dovolj ambiciozen. Premalo konkretnih ciljev vsebuje. Pri ciljih je treba biti zelo konkreten. Treba je pomisliti tudi na prepoved uporabe oziroma um, posedovanja eksotičnih živali kot domačih uh, hišnih živali. Prav tako bi morala komisija prepovedati uvoz uh, trofej, lovskih trofej in sicer vseh živalskih vrst tiste živali, ki jim trenutno še ne grozi izumrtje, so lahko pred to grožnjo postavljene že jutri. In ta iracionalna kriminala, kri, eh, kriminaliteta povezana z živalmi, z lovskimi trofejami, je izjemno resen problem. Zato pozivam komisijo naj pripravi ustrezno ambiciozen dokument. Hvala lepa. Uh, Hvala, gospod McGuinness. Chair, just very briefly. Uh, Zelo kratka bom. Dve pripombi bi imela. Kriminal prosto živečih živalmi je kriminal. To je pomembna oblika kriminala in uh, proti to vrstni kriminalni dejavnosti se je treba boriti. Uh, Komisijo pozivam naj bo pri tem zelo ambiciozna in naj pri tem sodeluje z nami, kajti komisija bo morala zagotoviti ustrezne ukrepe, mogoče tudi oblikovanje posebnih enot znotraj policijskih vrst v posameznih državah. Tudi to bo ena možnost. Hvala lepa. Hvala gospa Werter. Uh, um, um, Hvala lepa komisiji za to predstavitev. Lani se je sestala skupina poslancev, ki se ukvarja s prosto živečimi živalmi. Ta skupina je že sodelovala s komisijo in želi si, da bi komisija pripravila ustrezen akcijski načrt. Preveč to vrstnega kriminala se zgodi, ne da bi bil odkrit. V, krim, v parlamentu smo imeli tudi celo vrsto dogodkov, seminarjev povezanih z to vrstnim kriminalom. Tudi z prepovedano trgovino z domačimi živalmi. Zagotoviti moramo, da bodo glede tega potekale ustrezne dejavnosti in ustrezna posvetovanja. Tri predloge imamo zdaj pred sabo. Mi smo zagotovo predvsem za možnost številka tri, kajti samo na ta način eh, se bo mogoče zoprstaviti problemom povezanim s kriminalom eh, glede prostoživečih živali. Zagotoviti je treba opcijo, ki bo vključevala zakonodajne instrumente, zakonodajno podlago. Ta zakonodaja mora biti taka, da bo v vseh 28 državah članicah eh, spodbujala ustrezno izvedbo. Slišali smo, da trgovina s prosto živečimi živalmi oziroma tihotapljanje teh živalih sploh ni označena kot kaznivo dejanje oziroma hudo kaznivo dejanje, čeprav je ena od najbolj zaširjenih eh, kriminalnih dejavnosti. Eh, tukaj se vrtijo ogromni zneski. Povezano je to tudi s trgovino z hišnimi živalmi, ki veliko krat sicer navidezno poteka popolnoma zakonito in legalno, pa to nim. Kot sem že povedala, zauzemamo se za tretjo predstavljeno možnost. Delo, ki ga pri tem upravlja Evropska unija um, preko sodelovanja z drugimi državami, recimo afriškimi državami, je izjemno pomembno. Povedali smo že, da obstaja ogromen trg za ukradene, predtihotapljanje živali, eksotične živali, rastline in tako naprej in eh, to ima poguben vpliv na biotsko raznovrstnost. Poslanci za prosto živeče mm, živalske vrste, ta skupina poslancev eh, poziva komisijo naj čimprej pripravi konkreten predlog glede tretjega eh, predloga oziroma tretje možnosti. Veliko krat eh, smo se že pogovarjali tukaj v tem krogu, da so prostovoljni cilji premalo. Doseči moramo, da bodo vse države članice Evropske unije ustrezno prepoznale pomen tega kriminala, da se bodo zavezale k boju proti njemu in da bomo enostavno Eh, onemogočili tistim, ki se okvarjajo s tem kriminalom, da bi še naprej počeli to. Gospod Arnado. Hvala lepa, gospod predsednik. Dve zadevi bi rada povedala, kar zadeva akcijski načrt komisije, glede eh, načrta EU za boj proti trgovini z živalmi. Po eni strani to zadeva pravni vidik, se pravi problem eh, prenosa zakonodaje in pa enotnega izvajanja zakonodaje v državah članicah. Predlagano je, da naj bi spremenili uredbo komisije 37 glede pravil eh, o trgovanju z živalmi ali pa da se ukrepijo kazenske sankcije eh, zaradi razpečevanja teh živali v organizirani obliki. Eh, vendarle pa je tu novo besedilo in potreba po spoštovanju mm, subsidijarnosti, kar pa predstavlja oviro za hitro izvajanje. Tako se mi zdi, da tu obstaja določeno pomankanje znanja o tej tematiki, čeprav je Evropska unija ja, ravno platforma za tovrstno trgovino. Protikoruptivni pristop eh, in ekonomski pristop je konec koncev unaprejšnja obsodba teh vestil, eh, da ne bodo uspešna, čeprav konec koncev pravila danes že imamo. Hvala lepa. Mislim, da lahko zdaj še enkrat damo besedo komisiji, da se odzove na pripombe. Hvala lepa za različne intervencije. Najprej bi rada potrdila naslednje. Res je, izdali bomo sporočilo z ukrepim, Prav tako bomo izdali podrobnejši dokument, ki bo podrobno opredeljeval uh, posamezne ukrepe glede boja proti kriminalu, ki je povezan s prostoživečimi vrstami. To besedilo bo pripravljeno pravočasno. Naj povdarim, da je komisija v svoji agendi za varnost že sporočila, da bo pregledala obstoječe politike in pa zakonodajo o okoljskem kriminalu in sicer v letu 2016. Vključen bo tudi pregled direktive o okoljskem eh, kriminalu 2008. Je bila ta direktiva eh, izdana oziroma sprejeta. Pregledali bomo tudi določbe glede sankcij. Proces pregleda je torej predviden in je res izjemno pomemben. Mislim, da imate prav tisti, ki ste poudarili pomen uveljavitve določb. Pri tem bomo morali biti bolj strateški. Izboljšati moramo koordinacijo med državami članicami, včasih pa tudi znotraj samih držav članic. Bolje moramo sodelovati z Europolom in Eurojustom, to sta glavna koordinacijska organa, ko gre za čezmejne preiskave in pa pregon. Okrepiti moramo tudi um, usposabljanje saj želimo zagotoviti eh, čim višjo stopnjo znanja in strokovnosti v državah članicah, okrepiti pa moramo tudi zavedanje. Ozaveščanje o to vrstnem kriminalu je izjemno pomembno, tako o nelegalni trgovini po internetu, kot tudi o drugih elementih tega um, kriminala, da nimo pranju denarja. Zagotoviti je treba, da bomo delovali čim hitreje in eh, z vašo podporo nam bo to zagotovo uspelo. Hvala lepa. Hvala komisija. Mislim, da lahko tudi zaključimo naš današnji sestanek. Naj vas samo spomnim, da bo naš božični koktajl v restauraciji Jan in sicer v tretjem nadstropju. Hvala lepa.